potem zapisnik. Tega lahko odobrimo, če ni ugovorov. Torej, gre za zapisnik iz 26.3. ni pripomp, tako da lahko nadaljujemo s tretjo točko, pri, katerem, pri kateri gre za celostni pristop k kulturni dediščini v Evropi. Tako da predajam besedo poročevalcu. Herzog, ki je proedre, predpis Nadelfi.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 Hvala sekretarjatu našega odbora ter vsem poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje. Dobili smo zelo veliko število amandmajev in pripravili osem kompromisnih predlogov sprememb. Delo je bilo konstruktivno in zato se vam zahvaljujem. Na ta način smo s predlogi sprememb obogatili besedilo, ki zdaj vsebuje vse parametre, ki zadevajo kulturni turizem na katerega se nanaša ta predpis. Kot sem že obrazložil na sestankih s poročevalci v Scenci, kateri je glavni razlog, zaradi katerega so bili nekateri predlogi sprememb zavrnjeni oziroma negativno ocenjeni, zato ker je to že vključeno v besedilo ali pa je vključeno v kakšno drugo besedilo ali pa gre za predloge sprememb, ki se sicer nanašajo na turizem, vendar ne spadajo v okvir tega predpisa. In zato bomo morali v zvezi s tistimi predlogi sodelovati tudi z drugimi odbori. Tukaj se moramo dejansko osredotočiti na kulturni turizem. Mnenje vsebuje kar nekaj predlogov in sicer okrepiti kulturni turizem na otoških območjih in na kmetijskih območjih ki imajo kar nekaj prednosti v kulturnem smislu, gastronomskih in tako naprej in to jim lahko omogoče kar močan kulturni razvoj. Na to drugič zmanjšati administrativno breme in urediti primernejše okolje za mala in srednja podjetja tretjič vrednotiti sredstva Evropske unije za kulturni turizem na preglednejši način in se strani komisije z večjo pozornostjo, še zlasti kar zadeva programe za zaščito kulturnega premoženja. Četrtič zauzemanje za trajnostni in odgovoren turizem, pri čemer je treba paziti na strukturne spremembe, ki jih turizem prinaša seboj, ter tveganja masovnega turizma za kulturni turizem. Petič, primerno vrednotenje novih tehnologij, digitalizacija kulturnega turizma ter projekcija te vrste turizma na globalno raven. In na zadnje, um, medregionalni razvoj in prispevanje k razvoju evropskih kulturnih proizvodov. Tu želim eh, povedati, da smo s predsednikom odbora govorili o Iron Curtain Trail, torej o poti po železni zavesi. In eh, medregijske povezave so pri tem izrednega pomena. Osmič, izboljšati dostopnost za osebe z omejeno eh, mobilnostjo in osebe z nižjimi prihodki. Torej, kulturni turizem je danes najpomembnejši del turizma v Evropski uniji, predstavlja kar 40 odstotkov evropskega turizma in zaradi bogate zgodovinske in kulturne dediščine ter zaradi velike raznolikosti v naših eh, deželah in pokrajinah je temu tako. Vseeno pa je kriza močno prizadela ta sektor in zaradi tega so bile številne kulturne dobrine zapostavljene. Zato je treba poudariti, pomen sinergije med kulturnim turizmom ter njegovega prispevka k gospodarskemu in drugim oblikam razvoja. E, naše prednosti so tukaj jasne in jasno je, kaj predlaga e, odbor za kulturo v zvezi s tem. Hvala. Vseh poročevalcev se ni tu. To bi še želel spregovoriti. Poleg njih, glede na to, da imamo omejen čas, gospod Deli, prav? Sedaj pa najprej gospa Šujca, prosim. Najlepša hvala. Najprej bi se želela zahvaliti našemu poročevalcu. Jasno je, da je to mnenje zelo dobro pripravljeno in da se bomo na koncu gotovo strinjali s tem, da bomo o mnenju glasovali pozitivno. Uh, Uleženih je bilo 139 predlogov sprememb in poročevalec je skupaj s poročevalci v senci pripravil osem kompromisnih predlogov in en ustni amadma. Eh, ta ustni, ustni amandma podpiram. Gre za eh, osebe z omejeno mobilnostjo ter za osebe z eh, nižjo plačilno sposobnostjo. Zakaj sem pristala na sodelovanje pri pripravi tega mnenja? To je ravno zaradi zadnje točke, ki ste omenili in sicer povezave med turizmom in kulturno dediščino. Sama sem bila županja mesta, ki je pod UNESCO-vo zaščito, to je Dubrovnik. In uh, v tem mestu se zelo postavlja vprašanje uh, masovnega turizma in škode, ki jo lahko povzroči. In zato uh, se tu pojavlja vprašanje, kako ohraniti kulturno dediščino in kako isto časno ohraniti tudi turizem kot eh, eno najpomembnejših gospodarskih panok, ne le v moji državi, ampak tudi v Evropi nasplošno. Eh, Tako da uh, smo ob pripravi tega mnenja razmišljali tudi o tem, kako naj dosežemo, da bi Evropa ostala številka ena na področju turizma. To ni enostavno uh, in to. Š, še zlasti zato, če si želimo turizem eh, na oddaljenih območjih, na otoških območjih, na, v planinah in drugot, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali želimo ohraniti našo kulturno dediščino. To je eh, nekaj, kar smo podedovali in kot pravijo indijanci, mi smo našo eh, državo, naše kraje podedovali od naših potomcev in v tem smislu moramo delati. Zato bi podala le še eno pripombo. Zdi se mi, da je veliko predlogov sprememb, ki so prišli s strani ELS, vendar le bilo takih, da bi lahko bili pozitivno ocenjeni na tem seznamu. Pa čeprav pravite, da so um, bili oziroma njihova vsebina že prej prisotna v besedilu. Zato lahko rečemo, kljub temu, da gremo v pravo smer, da primerno spremljamo to problematiko in da je gotovo evropska raznolikost, avtentičnost in visoka kakovost eh, nekaj najpomembnejšega na področju turizma, da bo to lahko prispevalo k ohranjanju kulturne dediščine, k visokemu eh, razvojnemu nivoju in k razvoju turizma. Želimo si torej, da bi turizem ostal evropski brend. To je zelo pomembno. Pomembno je, da Evropa v svetovnem merilu ostane turistični brend številka ena. Tako da kakorkoli eh, čestitam vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega mnenja in upam, da bomo jutri pri glasovanju eh, glasovali s konsenzom. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Tomas Poreba. Ja, również e, prilončam se do e, podjinkovanj za pana e, Stravozdava. Najlepša hvala za besedo. Rad bi se zahvalil poročevalcu, ker je zelo podrobno podal pregled tega področja. Veliko predlogov sprememb sem uložil sam in vidim, da so bili moji predlogi odraženi tudi v kompromisnih predlogih. V imenu EKR sem vesel, da se je poročevalec osredotočil na tiste predloge spremem, ki podarjajo mm, skupni pomen kulturne dediščine. Tu gre tudi za prenos vrednot na mlajše generacije. Pomembno se mi zdi predvsem tisto, kar se osredotoča na krščanske korenine Evropske unije. Mislim, da je to osnova naših skupnih vrednot. Tudi drugi predlogi sprememb so bili zelo dobro preoblikovani v kompromisne predloge, naprimer, ko gre za vse elemente, ki so se nanašali na promocijo kulturnega turizma v Črni gori, naprimer. Sam prihajam iz predela Polske, kjer najdemo kulturno zelo bogate regije seveda je treba promovirati tudi vse elemente, ki izhajajo iz regionalne ravni. Veliko je mm, spomenikov in objektov, ki bi morali biti dostopni, tako da je treba tudi na področju sporočanja storiti še marsikaj. To moramo storiti tako, da bomo izboljšali dostop do regionalnega turizma. Tudi odbor za regionalne. Razvoj se osredotoča na ta element in kar nekaj je programov, ki spodbujajo ohranjene kulturne dediščine na lokalni ravni. Tudi nekaj trajnostnih in vzdržnih primerov imamo, glede tega, kaj lahko storimo na tem področju, da bi ohranili kulturno dediščino, ustvarili delovna mesta in podprli MSP-je. Torej, tista podjetja, ki delujejo na tem področju. In še enkrat bi v imenu EKR rad čestital poročevalcu za zelo dobro pripravljeno mnenje in mislim, da bomo lahko zagotovo glasovali v prid temu mnenju. Hvala. Dlabajova. Hvala, sedaj pa Martina Dlabajova. I would like as well. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde bi se rada zahvalila poročevalcu in drugim poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje. Pripravljalec mnenja je opravil zelo dobro mm, delo, ko gre za pripravo kompromisnih predlogov in dobro je, da nam je prav Grk mm, svetoval glede tega, kako ohranjati mm, kulturno dediščino v Evropi. Moja skupina si je prizadevala za trajnostno ohranjanje kulturne dediščine in tudi za upoštevanje mm, raz, čezmejne razsežnosti. Tako kot kolegi bi izpostavili nekatere ključne točke. Najprej, morali bi se osredotočiti na zmanjšanje upravnega bremena za MSP-je. To bi morali še bolj znižati, zato da bi spodbudili konkurenčnost in da ne bi sprejemali zakonodaje, ki bi imela negativne vplive na kulturno industrijo in na MSP-je. To zakonodajo bi morali revodirati in to je bilo vključeno v sedmi kompromisni predlog, tako da najlepša hvala. Potem neposredni dostop do neposrednih sredstev, ko gre za zaščito kulturne dediščine. Tu bi morali ukrepiti pomoč, v enem pa bi morala komisija zagotoviti večjo preglednost pri uporabi teh sredstev. Z drugimi besedami bi morali m, mm, sklade bolje uporabljati, bolj dostopni bi morali biti, to pa bi morali mm, zakrožiti še s transparentnostjo. In to meni tudi mm, odbor za proračunski nadzor. M, Tretja pripomba. Čezmejno povezljivost bi morali izboljšati po celotni Evropski uniji. Še naprej si moramo prizadevati za mm, celostne in mm, enostavne sisteme za izdajo vozovnic, zato da bi imeli boljši dostop do evropske kulturne dediščine. Tako da sem vesela, da je bilo to vključeno v kompromisni predlog C. Vendar pa se mi poraja en pomislek in sicer Tu gre za obeseditev edinega ustnega predloga spremembe, ki ga je pripravil poročevalec. Strinjam se, da je treba bolje izkoristiti oziroma povečati dostop do evropske kulturne dediščine za osebe z omejeno mobilnostjo in nižjo plačilno sposobnostjo. Mislim pa, da je sama formulacija nekoliko nejasna predvsem, ko gre eh, za omembo tistih, drža, tistih družin, ki imajo nižje prihodke. Tako da me zanima, ali bi bilo, bilo še vedno možno spremeniti ustni predlog spremembe, tako da bi bilo besedilo to jasnejše. Še enkrat pa najlepša hvala za sodelovanje in hvala, da ste upoštevali moje pripombe. In se že veselim jutrišnjega glasovanja do povdan. Hvala. Hvala, sedaj pa Karima Deli. Euh, hvala, gospod predsedujoči v imenu kolegice Jill Evans, ki jo opravičujem, torej v imenu stranke zelenih, se želim poročevalcu zahvaliti za upravljeno delo, pri katerem je prišlo do kar nekaj pomembnih napredkov, še zlasti pomembno v zvezi z nadzorom. Želela pa bi izpostaviti točke iz poročila, ki se nam zdijo bistvenega pomena in to je uh, popoln in visoko kakovosten dostop, ko govorimo o kulturni dediščini, na to uh, pomen upoštevanja območij, kot so gors, gorska območja, obaljna območja, otoška ter območja, kjer se govorijo manjšinski jeziki. Ravno tako pomen uh, novih tehnologij informacijskih in komunikacijskih ter um, storitev uh, povezanih s integriranim prevozom in prometom, na to povezovanje eh, med regijami pri izvajanju projektov. Govorili pa ste tudi o trajnostnem turizmu v vaši predstavitvi. Trajnostni turizem pomeni, da gre za turizem, ki je dober za našo zemljo, pa tudi za prihodnje generacije. In tukaj mislim, da potrebujemo kompromis za to, da bomo res našli pot, ki bo peljala k novim razvojnim oblikam in to tako, da bomo spodbujali kolesarske steze, eh, tako da bodo evropske velike železnice znotraj evropskega turizma zauzele mesto, ki jim pripada. Um, In to pomeni tudi ponudbo gostinskih storitev na železniških linijah in postajah, še zlasti na tistih linijah, ki so bile zaprte, pa tudi na obstoječih, ki potrebujejo dodatne izboljšave. In za nas je še ena zelo pomembna točka, čim večja preglednost pri uporabi evropskih sredstev. E, v imenu zelenih lahko rečem, da smo sicer kar zadovoljni s kompromisnimi predlogi in upam, da bomo o vašem poročilju jutri lahko pozitivno glasovali. Hvala. Najlepša hvala sedaj pa gospa Izabela Demonte. Hvala lepa. Tudi jaz sem se želela zahvaliti poročevalcu ne le za pripravo besedila, ampak tudi za pregled predlogov sprememb. Želela bi izpostaviti le nekaj vidikov, ki so uh, predvsem za turizem zelo pomembni. Eh, številni so že omenili, da je kulturna dediščina, pomemben del turizma, vendar pa to mora iti v korak tudi z možnostmi eh, in zmogljivostmi sprejemanja turistov v povezavi z kulturno ponudbo. Eh, poleg tega je treba tukaj upoštevati tudi manjšinske regionalne jezike, eh, posebnosti, večkulturnosti všeč mi je tudi to, da se govori o gorskih območjih, kmetijskih in otoških območjih. Eh, o slednjih smo govorili že prej, vendar pa gorskih območij do sedaj ni bilo eh, vključenih. Eh, zato se mi zdi to izredno pomembno, zlasti zaradi izceljevanja prebivalcev iz teh območij, za katera lahko kulturni turizem predstavi nove možnosti za razvoj. Ne nazadnje še kolega, ki je govoril o praktičnih vidikih, ko govorimo o evropskih eh, sredstvih in o informiranju, moramo paziti na to, da bodo informacije vedno na voljo v vseh jezikih skupnosti, zato da bodo vsi imeli možnost dostopa do njih. Hvala, sedaj pa gospod Marija Grepini sigur trebuie să mulțumesc totuși raportorilor și tuturor celor Najlepša hvala. Tudi mi se zahvaljujemo poročevalcu in vsem ulegateljem predlogov sprememb. Samo nekaj me skrbi pri tem besedilu. Mi moramo pripraviti naše mnenje v zvezi s turističnimi vprašanji. In kar so povedali kolegi, je vse res. Kar zadeva predlog spremembe številka 12, mogoče gre ta nekoliko dlje od tistega, kar mi predlagamo. Res je, da masovni turizem, če se ga ne upravlja na primeren način, lahko spodkoplje kulturno dediščino. Ampak zdi se mi, da, je, da so tu trditve nekoliko preostre glede masovnega turizma. Mi ne moremo namreč spodbujati zgolj turizma bogatih ljudi, kultiviranih ljudi, tistih, ki eh, jih ta vprašanja skrbijo in ki se z njimi ukvarjamo. To je sicer res, vendar pa ne smemo biti tako ostri in nastrojeni proti masovnemu turizmu, ki se zdi, da je s temi besedami kar precej prizadet. Res je, da moramo znotraj turizma poiskati tudi možnosti za nova delovna mesta in za razvoj turistične industrije, vendar pa mogoče lahko to povemo nekoliko drugače. In začetno besedilo se mi je zdelo v tem smislu morda še boljše, ko se je govorilo o tveganjih zaščite kulturne dediščine. Medtem, ko govoriti neposredno o škodljivih učinkih masovnega turizma, se mi ne zdi primerno. Hvala. In na koncu še gospod poročevalec. Hvala lepa vsem kolegom, ki so podali svoje prispevke. Eh, vsi so pokazali, da je zelo velik interes za ta dialog in da se skupaj soočamo in spopadamo s problemi na področju kulturnega turizma. Eh, ta vrsta turizma je dragulj. Zauzeti pa se moramo za to, da bo dragulj tudi ostala. In zato moramo paziti, da ne bomo pokvarili um, tega dragulja zaradi masovnega in neprimernega turizma. Um, kot pravi gospa Grabini, je dejansko zdaj prisotna težnja k večjemu masovnemu turizmu. To opažamo bolj ali manj povsod. In zato je pomembno, na kakšen način nameravamo upravljati te tokove turistov. Ne v želji, da bi jih zajezili, tega ne moremo. Eh, ampak predvsem v želji, da razvoj ne bi peljal v nasprotno smer od željene. Lahko kot primer podamo Santorini, ki sprejme na deset križark dnevno in je preplavljena z množicami turistom. Eh, tako da po mojem mnenju imamo tudi boljše množnosti za to, da bi tisti, ki se skrcavajo na otoku, bolje izkoristili kulturno ponudbo. Gre torej za to, da moramo prilagoditi ponudbo, ne da jo umaknemo. Kar pa zadeva dostopnost, ki je izredno pomembna. Dostopnost v pogosto nepoznane ali premalo poznane kraje je omejena in To je pomembno zagotoviti. Kar pa zadeva ukrepitev prisotnost malih in srednjih podjetij, to je rdeča nit celotnega besedila, torej govorimo o podjetjih, ki se razvijajo um, v okviru turističnih dejavnosti, uh, prispevati moramo k njihovemu nadaljemu razvoju, uh, kolikor je le v naši moči. Uh, In tu ne gre samo za nekatere turistične destinacije, ampak gre tudi za to, da bi na ta način primerno ovrednotili bolj oddaljene regije, perifernejša območja. To je tudi velika moč Evrope. Poleg velikih glavnih destinacij je treba spodbujati tudi številne manjše destinacije in uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo v ta namen. Uh, torej vrednotenje naravnih okolij, eh, vaških okolij, podeželja, eh, investirati v mm, kolesarske steze, torej vse načine, ki lahko eh, prispevajo k boljšim oblikam turizma, je treba podpreti. Tako da najlepša hvala vsem, ki so se danes oglasili svojimi prispevki in upam, da bomo jutri na glasovanju dosegli čim boljši možen rezultat. Fruj. Najlepša hvala. Naj vas še enkrat spomnim, da bomo o tem glasovali jutri do povdan. Sedaj pa prihajamo na naslednjo točko. Tu gre na predstavitev poročila o splošnem napredku evropskih eh, koordinatorjev. Tako da pozdravljam gospoda Matijoja Groša in gospoda Peta Koksa, ki sta v odboru zelo dobro poznana. Lepo, da ste spet z nami. Kot veste, je bilo leto 2014, čas, ko so se zagnali novi koridori v okviru TNT. Ja, ja, ja aber ich sag noch was. Ja, Mathieu Grosch und Pat Cox werden so. Gospod Groš in gospod Cox bosta danes predstavila skupno poročilo evropskih koordinatorjev o izvajanju mm, evropskih eh, koridorjev kot eh, tudi horizontalnih eh, programov na področju prometa vsi ostali koordinatori pa bodo še posebej poročali o svojih pristojnostih. Sedaj bosta gospod Groš in gospod Koks spregovorila samo o skupnem poročilu. V skladu s 45. členom uredbe o vseevropskem prometnem omrežju bomo namreč v odbor povabili čisto vse koordinatorje, da, zato da bodo lahko posamično predstavili svoje poročila. Tako da se bomo takrat s kolegoma znova sestali. Tako da od maja do julija bodo potekale te predstavitve in tudi časa za te predstavitve ni veliko, kar pomeni, da se moramo držati časovnici. Sedaj pa bo predstavljeno skupno poročilo za leto 2014, torej poročilo, ki združuje poročilo vseh enajstih koordinatorjev. To skupno poročilo je bilo razpoznano v prejšnjem tednu vsem članov odbora in je danes tudi na voljo. Tako da dajem najprej besedo gospodu Petu Koksu za predstavitev. Prosim. Uh, uh, spoštovani predsednik in spoštovani člani odbora. V veliko veselje in v veliko čast mi je, da sva lahko s kolegom Grošem danes tu in da v odboru predstaviva poročila. To je prva priložnost, da kot koordinatorja spregovorimo pred vami v tem formatu od uh, volitev v Evropski parlament. In kolega m, mm, Kramers tokrat govori kot um, predsednik tega odbora in za ta mandat mu čestitava. Danes bomo govorili o skupnem poročilu 11 koordinatorjev. Ne bo govora torej o posameznih poročilih um, koordinatorjev, ki pa se bodo zvrstila v nadaljevanju pred vašim odborom. Današnji namen je, da vas obvestiva o tem, kaj se je zgodilo, odkar so bili vzpostavljeni koridorji, odkar je tudi Evropski parlament potrdil uredbo in financiranje za instrument za povezovanje Evrope v letu 2014. Časovni načrt, ki bi ga rad predstavil danes, je naslednji. To nalogo si bova s kolegom Grošom razdelila. Sam bi rad nakratko spregovoril o ekonomskih učinkih in o skupnem pristopu, kako je z uredbo TNT in uredbo za povezovanje Evrope. Zato bi rad spregovoril o delovnih načrtih in o izvajanju teh delovnih načrtov do sedaj, do začetka leta 2015. Na to pa bomo podali kratko. Mm, kratek povzetek. In um, s kolegom bova pri tej predstavitvi dokaj kratka, tako da bomo imeli nekoliko več časa za izmenjavo mnen. Kar se tiče učinka teh um, programov, se ti osredotočajo na to, kako lahko parlament oziroma kako lahko promet vpliva na spodbojanje delovnih mest, trajnostni razvoj in na razvoj notranjega trga, vključno seveda z spostavljanjem povezav s širšim svetom gre za osredotočanje na promet na in, in na izboljšanje prometnih omrežij. To lahko pomeni neposredne učinke na omene, omenjena področja, kar pomeni tudi na znaten prispevek k rasti. Evropska komisija in Fraunhofer inštitut je pripravil um, študijo, ki se nanaša na rast in spostavljanje delovnih mest. Vse podrobnosti te študije še niso na voljo, ampak danes se mi je zdelo, da bi morda bilo dobro predstaviti obseg rezultatov te študije. Ampak um, se bomo na to vrnili podrobno potem, ko bo sama študija res objavljena. V tej študiji pa um, so se v grobem um, osredotočili na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če se teh težav ne bi lotili. Študija nakazuje, da če se pogledamo investicije v vsa osrednja omrežja, bi to pomenilo 623 milijard evrov. In eh, le skromen del teh finančnih sredstev bi lahko prihajal iz lokalnih skupnosti. Prav tako študija nakazuje, da bi takšen um, prine, prinesla koristi v razmerju 1 proti 5, kar jasno kaže na močno, močen potencial za rast. Za obdobje do leta 2030 bi to pomenilo tudi približno 10,5 do 12 milijonov več delovnih mest. Pomnožitveni učinek čezmejnih projektov je prav tako upoštevan, ko gre za tehnološke inovacije. Gre za vzpostavitev vodilnega trga v Evropski uniji, ki lahko spodbuja politike inovacij prek programov TNT. To je torej obseg vpliva, kot rečeno pa podrobnosti še niso na voljo. Vseeno pa se mi je zdelo smiselno deliti splošne gotovitve z vami. Na ta, m, sedaj nas je na na kratko dotaknem še izvajanja uredbe o instrumentu za povezovanje Evrope. Konec leta 2013 so se evropske institucije dogovorile za ta program. Smernice za delo koordinatorjev so m, mm, opisane v uredbi. Tudi financiranje je opisano v instrumentu za povezovanje Evrope. Ta uredba in finančna ureditev je zelo ambiciozna in tudi zelo podrobna. Gre za veliko bolj obsežen in podroben projekt, kot eh, smo ga videli do sedaj v okviru projektov TNT. Gre za to, da se premikamo od porazdrobljene sestavljenke k skupnemu omrežju, ki ga želimo vzpostaviti. V skladu z uredbo se od vsakega koordinatorja zahteva, da se ukvarja z vsemi oblikami prometa. Tako kot eh, vaš odbor, se tudi mi ne ukvarjamo več samo z enim tipom prevozom, temveč se ukvarjamo z vsemi oblikami, torej celinskimi pravnimi potmi, s, s terminali, s pomorskimi avtocestami, železnico, cesto in tu in namenjamo pozornost tudi e RTMS. Naše delo poteka oziroma se osredotoča na devet koridorjev. Torej, zemljevita z devetimi koridorji Evropske unije je dokaj podoben na načrtu podzemne železnice Lo Londona. Vidimo devet glavnih poti s ključnimi presečišči. Te ključne koridore pa mm, dopolnjujo še horizontalni koridor. Jedna se nanaša na pomorske avtoceste, drugi horizontalni koridor pa se nanaša na mm, upravljanje prometa, torej na sistem e RTMS. Kot koordinatorji smo namenili veliko pozornosti temu, da tudi sodelujemo drug z drugim in da je naš pristop konsistenten in koherenten, da zaobjema vse razsežnosti. Torej, za vseh devet, kordija, za vseh devet uh, koridorjev, za vse geografske kordi, koridorje in za oba horizontalna koridorja so bili marca 2014 imenovani koordinatorji. In vloga koordinatorjev um, je eden iz, ena izmed ključnih novosti v uredbi. S čim se torej ukvarjamo? Vsak koordinator za devet geografskih korid, kordi, koridorjev se je sestav z strokovnimi svetovalci. V roke smo torej vzeli uredbo in ocenili izvajanje prometa v primerjavi z predvidenim v uredbi. Ugotavljali smo, kakšne so vrzeli in kako se jih lotiti. Ključna vprašanja, s katerimi smo se morali ukvarjati, so bila. Mm, predvsem preučevanje vrzeli, ki obstajajo v čezmejnem prometu. Če si pogledamo namreč trenutni zemljevid, vidimo, da so države rade vlagale v promet znotraj države, manj pa so se posvečale prometu in vzpostavljanju pometih povezav čezmejo. Gre torej za intermodalnost, interoperabilnost in čezmejni element. To so torej glavne točke, na katere smo se osredotočali pri svojem delu sodelovali smo kot kolegi koordinatorjev. Na to se bom še vrnil, ampak eh, naj omenim, da je uredba tista, ki narekuje koridorje in eh, vzpostavlja okvir za sodelovanje med nami, državami, članicami in zainteresiranimi smrni, smrmi. Na voljo so tudi mi. Želimo delovati konsistentno, kakovostno in ambiciozno želimo delovati na čisto novi ravni. Del tega so seveda tudi finančni instrumenti in s tem dajem besedo gospodu Grosu. Najlepša hvala. Kot uh, predsedujoči sem se želel še zahvaliti gospodu uh, Koksu, preden vam predam besedo. Um- Najlepša hvala, glede na to, da ste me že predstavili in da sem že bil kdaj v tem odboru, mislim, da ni potrebe, da se predstavljam. Uh, Najprej ne povem, da gre tu za novi element v četrtem svežnju in to je finančni element. To je bilo v letu 2013 v razpravah zelo pomembno in ta finančni instrument mora seveda upoštevati tudi vse ključne elemente, ki jih je omenil kolega Koks. Uh, In to smo ugotovili tudi pri pripravi različnih koridorjev. Nam se je zdelo najbolj pomembno, da smo v razpravah prepričali države članice, da približno 80 odstotkov moramo nameniti železnici in celinskim pravnim poteh in da so tudi alternativne oblike za zagotavljanje energije pomembne in da zahteve niso vedno usklajene z nekaterimi nacionalnimi prednostnimi nalogami, če pa želimo vzpostaviti skupno mrežje. Pri financiranju projektov smo ugotovili, da so pomembne glavne naloge iz eh, smernic in te smernice zahtevajo nekoliko večje upoštevanje subsidiarnosti. V preteklosti smo videli nekatere težave na tem področju, kar se odraža tudi v višini prispevka. Sedaj nam kohezijski skladi omogočajo 80-odstotno financiranje in sedaj lahko zagotavljamo tudi 14 do 15 odstotkov neposrednega financiranja v sodelovanju z, redijami, z regijami. Pri vseh projektih, ki so bili uloženi, smo videli, da se zahteva 30 do 35 odstotno raven sofinanciranja, če želimo izvesti ta projekt. Tu ne gre samo za večje, večje projekte, gre tudi za manjše projekte na področju železnice, če želimo naprimer zapolniti nekatere vrzeli. Uh, Glede na to imamo sedaj prvi razpis za projekte. V podrobnosti se seveda še ne morem spuščati, ne zato, ker ne želimo razkrivati podrobnosti, ampak ker so že delež v teku. Približno 12 milijard subvencij je na voljo, torej neposrednjega financiranja iz okvira instrumenta za povezovanje Evrope. Trenutno prejeti predlogi pa močno presegajo znesek 30 milijard evrov. In če se pogledamo razmerje med projekte, ugotovimo, da skupna vrednost eh, predloženih projektov pravzaprav znaša 120 milijard evrov. Kar pomeni, če, če želimo zagotoviti izvajanje teh projektov, potem potrebujemo 30 do 40 odstotno sofinanciranje, kar pomeni, da če želimo izpolniti ta kriterij, bo treba jasno začrtati tudi kriterije pri izbiri projektov financiranje na ravni Evropske unije ima močen vpliv in tudi na področju prometa lahko izkoristimo ta vzvod. Treba pa je izbrati pravi instrument za posamezno obliko prometa in za posamezen problem. Kolega Bodevik in eh, kolegica Seči sta analizirala različne finančne instrumente. Osredotočala se bosta tudi na konkretne predloge glede tega, kako doseči željene rezultate preko streznih sredstev. Tu gre tudi zato, da ne bomo nikakor izključili javno-zasebnih partnerstv. Tudi s projektimi obveznicami smo sedaj imeli priložnost ugotoviti, kako je s financiranjem prek Evropske investicijske banke. In ugotovili smo, da teh 10 odstotkov iz instrumenta za povezovanje Evrope lahko pomeni tudi vzvod, ki za kar 30 krat večje donose. To kaže na to, da moramo najti prememben finančni instrument ustrezen finančni instrument za posamezno naložbo. Trenutno se projekti usredotočajo bolj na logistične elemente in na cestni promet, kjer so takšni visoki zvodi smiselni. Poleg tega smo konec leta predložili tudi načrt, torej v skladu s ključnimi elementi iz smernic, ki so bile dogovorene z državami članicami, smo pripravili akcijski načrt v sodelovanju z državami članicami rezultat tega delovnega načrta je izšel iz analize koridorjev, ki jo je omenil kolega pred menoj, kjer smo upoštevali tudi finančne, infrastrukturne elemente in tudi okoljske elemente. Ugotovili smo, da je cevel, celinski pro, potniški promet sploh problematične, ko gre za okoljske vidike, kjer včasih um, težko uravnotežimo okoljske zahteve z um, zahtevami po prevozu. Izdelali smo delavni načrt, ki so ga sprejele vse mm, države članice in do konca prvega semestra 2015 naj bi bil torej predstavljen končni konsolidirani program. Ključne točke so tiste, ki sem jih pravkar omenil. Instrumente trenutno izboljšujemo še prek analize Fraunhofer, ki upošteva gospodarske ter tudi socialne vidike torej pravčuje zmožnosti vzpostavljanja novih delovnih mest na eni strani, po drugi strani pa ta študija mm, pravčuje tudi dodano vrednost okoljskega vidika, ko gre za nove koridorje. Če torej mm, zagotovim premik prometa z celinskih plovne poti na železnico, naprimer, Pogosto se namreč to vrstnih študij v okviru finančnih analiz ne upravlja tako da se bo ta zadevna študija osredotočala tudi na to vrstno vprašanje. Glede svojega dela v prvi polovici delovanja koordinatorjev nimam veliko izkušenj, tako da bi kolegu Petu Koksu predal besedo, ker sem se sam zelo pozno začel sodelovati kot koordinator šele konec leta 2014, tako da predajam besedo kolegu Koksu. Ja, torej prvo delo smo, prvo leto smo organizirali eh, štiri sestanke z vsemi državami članicami za geografske koridorje, na to pa smo odprli te sestanke še za druge deležnike. To je še delo, ki je v teku, še eh, vedno na tem delamo, tudi Rim ni bil izgrajen v enem, let, v enem dnevu. torej eh, svetovalci so si pregledali vse uredbe in so identificirali vse pomankljivosti in eh, ugotovili, kakšne so prioritete. Tretjič, eh, torej za vsak geografski koridor smo pripravili pisni delovni načrt, ki smo ga v vsaki relevantni državi članice posredovali decembra lani. V večini primerov so države članice te delovne načrte v celoti podprle, v nekaterih primerih eh, so predlagale manjše spremembe, ampak v vsakem primeru bo to končano v nekaj tednih, ko bomo to individualno posredovali vam. Prejeli smo eh, zelo dobro sodelovanje strani eh, držav, upravnikov infrastruktur, regij in tako dalje in to je res eh, projekt eh, solastništva koridorjev. Torej, na ta način je bil ta model strukturiran in izgrajen in mislim, da je to zelo dobra osnova za prihodne leto, kajti delali smo skupaj z drugimi in to ni model, ki bi bil usiljen. Torej, eh, ta model ima to razsežnost tako bottom-up kot tudi razsežnost sodelovanja s deležniki Torej, zagotovili smo doslednost, na ta način pa smo lahko tudi sporočilo na koherenten način posredovali. Lahko smo tudi sodelovali na neformalnem vrhu za promet v Milanu pod italijanskim predsedstvom in skupaj eh, s skupinami koordinatorjev smo obiskali prestolnice v državah, kjer se uh, ti koridori eh, sekajo in sicer naprimer v Franciji, Španiji, Nemčiji in na nizozemskem. In kot skupina smo se tudi angažirali pri vzpostavljanju stikov z Evropsko investicijsko banko. Kot veste, v obdobju, ko smo to delo opravljali, je bil sprejet Junckerjev načrt, se pravi Evropski sklad eh, za naložbe. In eh, to je za nas zelo zanimivo. Torej prvič zato, ker gre del naših sredstev v ta instrument in drugič zato, ker se sprašujemo, kako lahko ta načrt mobiliziramo za izvedbo načrtov koridorjev. In na tem bomo delali še naprej, kot eh, sta povedala kolega Bodevik in Seči. Prav tako smo eh, začeli tudi že eh, delati na naslednjem projektu in sicer je šlo za Learning by Doing um, pristop, uh, o tem smo govorili tudi na uh, srečanju v Innsbrucku. Na ta način lahko tudi ustvarjamo dodano vrednost. Uh, Torej, za prihodnost, kot sem rekel uvodoma, se bomo osredotočali še na zamaške, na čezmejne zamaške in na vprašanje interoperabilnosti in intermodalnosti. V prvem letu je bil velik del naših naporov usmerjen v tradicionalne infrastrukture in njihove pomankljivosti. Sedaj je treba temu dodati še vse te druge plasti, se pravi. In, zelenitev koridorjev um, in pameten uh, način upravljanja, uh, prilagoditev urbanih transportov in tako dalje. Torej, tu gre uh, za izzive, ki so zelo relevantni in ki bodo dodali še nove plasti kompleksnosti našemu delu. Prav tako bo to povezano tudi z digitalizacijo, z avtomatiziranimi vozili, uh, z delovanjem nasploh avtomobilov, avtobusov in tako dalje. Torej vse to bo zelo relevantno v prihodnih eh, letih. In še ne nazadnje, in s tem bom končal, seveda boste tudi vi vključeni v te dialoge tako na evropski ravni, kot tudi na ravni držav in regij v vaših volilnih okrožjih. Torej vse to delo bo predmet pregleda leta, leta 2016. Namen ni, da začnemo vse znova, ne, ampak da se ugotovi, da morda nekatere stvari, ki so šle prehitro, da se malce upočasnijo oziroma da stvari, ki jih nismo predvideli, lahko eh, prilagodimo, vnesemo in tako dalje. In to bo naslednja prilagoditev v naših načrtih. Hvala. So, also zum Abschluss ganz kurz. Na konec pa čisto na kratko še glede sredstev, ki so na voljo. Moram povedati, da bi jih morali uporabljati eh, varčno. Gre za 500 milijard evrov, ki jih eh, omogoča instrument za povezovanje Evrope. Ko je govora o mm, učinku vzvoda, mislim, da je to dobro, ker mislim, da bomo v petih letih lahko Mm, sofinancirali nekje od 210 do 220 eh, milijard eh, projektov. Druga pomembna točka pa je, da kot eh, koordinatorji menimo, da je pomembno, da ne poteka razprava samo na ravni lokalnih in regionalnih oblasti, temveč da poskušamo vzpostaviti stik tudi z organizacijami in mesti, Želimo razširiti dialog tudi na posamezne organizacije, da bo dialog potekal že uvodoma in ne šele naknadno. Pri tem projektu gre po našem mnenju za to, da lahko imajo državljani korist od teh um, programov, če ti res omogočajo povezljivost. In mislim, da je to najpomembnejša nadloga za nas v prihodnih letih, torej z vidika prometa in uh, povezljivosti imamo smernice, finančne instrumente, delovni načrt in skupno analizo vseh finančnih instrumentov. Na voljo je tudi analiza vpliva na delovna mesta, na okolje in na lokalno raven. In mislim, da smo zelo dobro pripravljeni na sodelovanje z vami, tako da bi lahko sooblikovali to delo v prihodnjih letih. Najlepša hvala. Cox. Najlepša hvala gospodu Matijoju Grošu in Petu Koksu za uvodni nagovor. Sedaj pa imajo besedo koordinatorji, najprej Wim van de Kamp. Eh, Spoštovani predsedojoči, res mi je veliko čast, da lahko pozdravim gospoda Groša in gospoda Koksa med nami. Torej sama sta bila zelo pomembna za Evropski parlament v preteklosti. In prepričan sem, da vse, česar sta se lotila kot člana parlamenta, eh, sta, bo sedaj eh, še bolj koristno, ko sta koordinatorja. Mislim, da je dobro, če se takšne izkušnje ustrezno uporabi. Torej, gospod Koks, gospod Groš. torej v parlamentarnih eh, postopkih glede EFSI-ja smo ugotovili, da bo del instrumenta za povezovanje Evrope uporabljen za ta sklad. Gospod Kristoferson je tudi pripravil poročilo. Zanima me, kakšni bi bili lahko alternativni viri financiranja, ali imamo kakšen manevrski prostor, ali bi EFSI lahko ta pristop okrepil. Ali bi lahko imeli nek, neko hibridno financiranje? Mislim, da obstaja več možnosti. Zanima me, če to lahko komentirate. Kar pa se tiče koordiniranega dela, sklejenega dela. Dobili smo kar nekaj vprašanj glede tega. In eh, zlasti v povezavi s prednostnimi nalogami, in če so bile te ustrezno opredeljene, imamo kar nekaj pomembnih projektov, ki so v teku. Ampak pomembno je, da se osredotočimo tako na velike kot na majhne projekte. Ampak, kot rečeno, Rim ni bil zgrajen v enem dnevu. In ko govorimo o izdajanju dovoljen, licenciranju in tako dalje, ugotavljamo, naprimer, da v primeru ene železniške proge na nizozemskem izdajo dovoljen traja tako dolgo, da se sprašujemo, v kolikšni meri je to učinkovito. Zanima me tudi, če je ta proga ustrezno vključena v koridorje. Občutek imamo, da Torej, sprašujemo se, če je to ustrezno upeto in če je zagotovljeno tudi financiranje. Kohezijske države so v posebni situaciji, ko govorimo o verih TNT. Eh, Sprašujem se, če so kohezijska sredstva ustrezno uporabljena v ta namen. Kohezijske države ne želijo financirati pristaniških infrastruktur znotraj TNT-ja. Ali to drži? in ne nazadnje, model shift, gospod Gruš, to, s tem se vračamo na vašo belo knjigo in sedaj smo praktično v času mestnega pregleda in sprašujemo se, kaj se dogaja z koncepti core modality and multimodality. Torej vse te koncepte imamo in zanima me, kakšen je vaš pristop eh, k temu. Kajti za nekatere imamo občutek, da gre za neke diktate, ki ne spoštujejo zahtev trga. In ne nazadnje še vzdrževanje. To, kar vidimo v parlamentu vsako leto, je, da se zelo veliko pozornosti namenja vzdrževanju. Nekaj je sama gradnja avtoceste, naprimer. Ampak eh, to še ni vse, treba je vključiti tudi vzdrževanje. Najlepša hvala, sedaj pa Izmail Ertuk. Najlepša hvala tudi v imenu moje politične skupine in tudi v svojem imenu bi se rad eh, zahvalil gospodoma Grošu in gospodoma Koksu za uvodno predstavitev. Morda bi uvodoma omenil tisto, kar mi je bilo res zelo všeč. In to je dejstvo, da, koliko razumem, sedaj prvič v okviru Evropske unije in zagotovo tudi v okviru nove umestitve evropskih pometnih omrežij, sedaj imamo sodelovanje koordinatorjev in to se mi zdi izredno pomembno. Vsak koordinator poskuša v okviru svojih zmožnosti opravljati svoje delo, poleg tega pa prihaja tudi do izmenjave med koordinatorji, med skupino koordinatorjev in to se mi zdi res zelo dobro, ker bo to zagotovo preneslo seboj nekaj sinergij. Z veseljem sem eh, prisluhnil tudi tistemu, kar se mi res zdi edinstveno pri tej strukturi. To ste jim, gospod Koksu, opisali kot uh, learning by doing, torej učenje prek izvajanja. Ministrstva za promet so pogosto poznana po tem, in to bom zelo previden pri izbiri besed, eh, da delujejo dokaj evropsko. Sedaj pa prek skupine koordinatorjev poskušate tisto, o čemer se je prej raz, razglabljalo predvsem v nacionalnih okvirih, da se sedaj prek pristopa learning by doing ozirajo tudi v druge države in se učijo od dobrih primerov. Tako da nasplošno moram reči, da je ta pristop um, vseevropskih porometnih omrežij. Or najboljša pobuda, ki jo je Evropska unija izoblikovala, torej Evropska komisija izoblikovala v preteklih letih na tem področju, seveda s podporo obeh um, sozakonodajalcev. Sedaj pa bi vas prosil še za odgovora na nekatera vprašanja. Gospod Groš je dejal, da so bili načrti dela izoblikovani skupaj z državami članicami. Gospod Koks pa je dodal, da je bilo tako v veliki večini primerov, tako da me zanima, ali tu ne govorimo tudi o tem, da pri nekaterih državah članicah opažamo, da bolje sodelujejo pri odgovarjanju na ta vprašanja, pri drugih državah članicah pa bi lahko pričakovali boljše rezultate. Tako da bi to bilo moje prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje. Na podlagi poročila sem ugotovil, da zaradi težav, ki smo jih imeli v preteklosti pri koridorju za e RTMS, da je sedaj izblikovan samo za program za preboj na področju e RTMS. To se šli zelo fenomenalno, ko je govora o preboju, o breakthrough. Tako da me zanima, kaj pravzaprav pomeni ta breakthrough. In tretje vprašanje. Tu pa tipam v smeri, ki jo lahko razberemo iz dokumentov, ki so nam bili dani v pogled. Vsak eh, načrt naj bi opisoval, kako posamezna država članica z vidika interoperabilnosti in povezljivosti z drugim, kako se pozicionira z vidika povezljivosti in sodelovanja z drugimi državami članicami. Zanima me, kdaj lahko naračunamo na takšen pregled z vaše strani, kdaj bo to na voljo tudi Evropskemu parlamentu. Potem naslednje vprašanje. Tu gre za financiranje podan je bil že jasen signal in znak, eh, da bo razpis za 12 milijard in da ste prejeli odziv, torej interes v višini 30 milijard, kar se mi zdi, da kaže na zelo dobro izhodišče. Kolikor poznam kot uh, poročevalec za vse Evropsko prometno mreže v prejšnjem sklicu, vem, kako zelo težko je bilo dejansko izvesti te projekte v odnosu do držav članic, ko je šlo eh, za promet, projektne obveznice. Če se prav spomnim, je bilo takrat tako, da smo imeli 50 eh, milijonov evrov kot eh, prijotni projekt, ki smo ga takrat zagnali, na to pa strani Evropske komisije ni bilo mm, več kaj slišati, kakšen je bil nadaljni potek dela, kakšne so bile rešitve izvedene na podlagi projektnih obveznic, tako da bi vas tu prosil za odgovore. Mislim, sicer danes ne bo konec, če ste pač ugotovili, da projekt nadaluje, projektna obveznica nadaluje tako, kot smo si želeli, ampak radi bi odgovore. In ne na zadnje še, element, ki ga ni bilo enostavno izvesti v sodelovanju z državami članicami. In to je namreč eh, za upoštevanje in povezovanje z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi. In tudi kolega sta danes dejala, da brez sodelovanja lokalnih in regionalnih uh, regij ne bomo mogli v naslednjih 20 do 30 letih izvesti začrtanih uh, projektov. Tako me, da me zanima tudi, kako je s pristopi državami članicami na tem področju. Nekatere države članice želijo te elemente vključiti v izdelavo oziroma izvajanje programov, nekatere države članice so pri tem zelo odprte, tako da bi rad, da se osredotočite na države članice in poveste, kakšne so bile vaše izkušnje. Najlepša hvala, sedaj pa Jackie Foster, ne, potem pa gospod Andalen. Um, ehm, gospod predsedujoči, hvala lepa. V politiki govorimo vedno o družbi in o tem, kar je znotraj nje izvedljivo. To ni preprosto saj moramo vendarle zagotavljati neko optimalno obliko delovanja naše družbe in to tudi na področju infrastruktur, ki povezujejo države med seboj in tudi koridorjev. Govorimo torej o pravi družbi, kakršno je možno realizirati. Dve vprašanje imam, predsednik. Najprej, kar zadeva financiranje. Želim v imenu svoje skupine izraziti veliko razočaranje, kar zadeva Junkerjev naložbeni načrt. In glede na to, kakšna je finančna situacija v okviru večletnega finančnega načrt, okvira, sem sam mogoče nekoliko preveč optimističen in zato samo upam, da da bodo Junckerjeve ideje lahko uresničene na najboljši možni način. To se sprašujem in to je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je bolj specifične narave in zadeva infrastrukturne projekte. Zanima me pri tem predvsem analiza stroškov in koristi. Namreč, kadar se določen infrastruktur infrastrukturni projekt odobri in se začne izvajati, ter se napravi analiza stroškov in koristov, koristi, se pogosto eh, projekt zaustavi, ker se ugotovi, da so koristi preveč omejene. In zato sprašujem za takšno analizo stroškov in koristi je treba spoštovati določene roke tudi za pripravo notranjih eh, analiz in eh, naknadnih nadzorov. Eh, Eh, nekateri roki so tudi 25-letni in jasno je, da se nobenega kanala ne bo moglo ocenjevati na ta način, saj je njihova življenjska doba bistveno daljša. In zato sprašujem kolega Groša, kako se lahko borimo proti tej težavi in proti tem zelo omejenim rokom, ki zadevajo komunikacijske poti. Hvala. Najlepša hvala, Gezine Meissner. Najlepša hvala predsednik, najlepša hvala obema koordinatorjema, gospodu Koksu in gospodu Matijoju Grošu, našemu nedanjemu kolegu, za poročilo. In mm, veselime, da se lahko že kar spustim v vprašanja. Veliko ste že povedali namreč, tudi v prejšnjem sklicu sem bila poslanka in imam občutek, da ko gre za TNT, kot je dejal um, gospod uh, Cox, da je to podrobno da so ti koridori podobni, kako recimo načrt podzemne železniške v, Lo v Londonu. In vesela sem, da je tako, da je že na zemljevidu videti, da nas sedaj ta omrežja zelo dobro po povezujejo. Mislim, da je ta načrt v instrumentu za povezovanje Evrope predstavljal pomemben med. In um, kar ste povedali glede finančnih sredstev, je obetajoče. Koordinatorji so, po mojem mnenju, v nekem smislu od poslanci, ki skrbijo za to, da bodo sredstva pravilno uporabljena in da se bodo izoblikovala ta omrežja. Predpostavljam pa, da kot sta dejala, kot koordinatorja menita, da želi gospod Juncker pač izvajati. Um, program EFSI in da tu sredstev ne bi smeli oduzeti iz instrumenta za povezovanje Evrope. Kot predstavnica odbora bi zastavila vprašanje, kakšno je vaše mnenje glede tega. Poleg tega ugotavljamo, da se bolj osredotočamo v mm, načrt, osredotočate načrtih bolj na železniško cesto in na plovne poti. Tako da me zanima, kako boste to upoštevali tudi v nadalje pri izvajanju načrtov. Poleg tega ste dejali, da so večinoma dostopna sredstva za oziroma dostopni ljudi za sodelovanje z državami članicami. Uh, Imam pa občutek, da se zadeve na nekaterih točkah zatikajo, tako da nam poslancem povejte, kako bi mi lahko podmazali to kot lestje. Zdi se mi, da se včasih tudi v Nemčiji porajajo težave pri sodelovanju. Gospod Koks, mislim, da ste zelo mm, mm, razgledani in izpostavili ste nekatere vrzeli. Kot drugi poslanci imam tudi jaz eh, občutek, da, naprimer, mm, mm, da si Berlin in Kiel podajata črnega Petra. Tako da me zanima, z vidika koordinatorjev, kako bi lahko zadeve tu pri sodelovanju premaknili naprej. Če ne bomo odpravili oskih grl, potem ne bomo prišli naprej. Mislim, da je to zelo pomembno v okviru zagotavljanja dobrih koridorjev. To so torej vprašanja za gospoda Koksa in še nekaj za Matijoja. Da je vsi, da, so, da je težko premostiti mm, razlike oziroma tisto, kar si prizadevamo na področju ekologizacije in eh, povezljivosti, ko gre za celinske plovne poti. Zanima me, kako je s tem? Imaš to v mislih Elbo in eh, krepitev povezav tam? Poleg tega vem, da imaš stik tudi z okoljskimi organizacijami na terenu. To se mi zdi zelo pomembno, ker, že, ker smo opazili, da pomembni veliki projekti na področju prometa in transporta niso bili izvedeni zaradi tega, ker so bili okoljske agencije proti. Vemo, da je bilo mm, naprimer vozlišče v obliki Y v Nemčiji dokaj sporno. Veliko let smo povez, z, si prizadevali, da bi Hamburg in Bremen prometno bolje povezovali, na koncu pa ni bilo rezultatov. Tako da me zanima, kako bi lahko pri tovršnih težavah tudi pomagali kot um, poslanci. Hvala. Sedaj pa gospa Kilonen. Hvala lepa. Hvala koordinatorjema za vašo predstavitev. Želim vam veliko uspeha. Moje prvo vprašanje je naslednje. Kako vidite prihodnost financiranja instrumenta za povezovanje Evrope, glede na to, da bo način financiranja sedaj spremenjen z modelom EFSI. Ali vas skrbi, da bo ta nov model financiranja morda vzpostavil nov stalni sistem? Zanima me, kako vidite vlogo digitalizacije, pametnih sistemov? Ali vidite to bolj kot priložnost ali kot grožnjo sistemu TNT, kjer je zamisel jasno v tem, da se več gradi? Kako nameravate na evropski ravni uporabiti vse zmogljivosti za načrtovanje in uporabe znanj za vzpostavitev pametnih sistemov in infrastruktur. Na ta način bi lahko to znanje uporabili in nam ne bi bilo treba graditi vedno večjih in dražjih eh, projektov. S pametnimi sistemi bi lahko prenesli težo iz avtomobilov na javne prevoze, v javno prevozna sredstva. Ker v prihodnosti bomo imeli vedno manj finančnih sredstev in eh, zato bo potrebno, da vzpostavimo pametne evropske transportne sisteme in da uporabimo vsa obstoječa znanja, know-how in tako dalje. Torej, kako vidite tudi vse te ovire, ki predstavljajo med javnimi upravami in ki še vedno predstavljajo težave? Najlepša hvala, sedaj pa Karima Deli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala obema koordinatorjema. Gospod Cox, rekli ste nekaj zanimivega in sicer Uzelenili bomo koridorje. Torej, kot okolje varstvenica bi zelo rada vedela, kaj si pod tem predstavljate. To me močno zanima. Na to ste rekli še nekaj, kar drži. Kolegi so na to spomnili, torej bili ste evropski poslanec, sama vas nisem poznala ampak v vaši predstavitvi ste rekli nekaj nenavadnega in sicer, ampak vi kot evropski poslanci, vaše poslanstvo bo, da boste v nekem smislu posredniki teh novih infrastruktur, neke vrste veleposlaniki. Uh, Ampak, eh, gospod Cox, mene zanima, kakšna je tu metodologija dela. Ali nam lahko podate nekaj primerov, kako boste vi vključili poslance in državljane v vaše delo koordinat, koordinacije. Kajti ne morete govoriti o evropskih poslancih kot o neke vrste veleposlanikih, če vi pri vaši metodologiji ne upoštevate in ne vključujete državljanov, kajti mislim, da se vsi državljani ne bodo strinjali z vašimi projekti. Sama jih že kar nekaj poznam, ki se s tem ne strinjamo. Dobro. Kako nameravate vzpostaviti evropski primer nadzora železniškega prometa, torej kako se to izvaja? na ravni evropskih koridorjev. In na to še zadnje vprašanje, ki ga naslavljam na oba koordinatorja in sicer kako boste vaše koridorje, vašo mrežo koridorjev vključila z cilji modalne, intermodalnega povezovanja. Torej, kako konkretno boste to storili? Peter Lundgren. Najlepša hvala, sedaj pa Peter Lundgren. Danke to nam odzvanje. Dan kom Luis de Grandes Pascal. Ne želite besede, potem pa Luis de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod eh, Cox, eh, dragi Matju. Nekateri ne poznate gospoda Grossa in gospoda Coxa oziroma ju niste poznali, eh, ko sta bila poslanca, torej sam ju zelo dobro poznam, oba ampak bi se navezal na to, kar je bilo rečeno v zvezi z tem, da smo poslanci, neke vrste veleposlaniki, posredniki za ta projekt. Bom dal eh, primer iz Španije. Torej, v kakšni kapaciteti lahko tu delujemo. Torej, kaj lahko storimo, ko se naši koridori znajdejo v težavah? Torej, Španija ima dva pomembna koridorja, sredozemskega in atlantskega. In včasih imamo težave s Francijo, včasih je Španija kriva, včasih je Francija kriva. Tudi v odnosu s Portugalsko ki je praktično naša druga domovina, ampak tudi s Portugalsko imamo včasih težave. Naprimer, zaradi krize se je Portugalska odločila, da bo nekatera dela pač zadržala, izvedla kasneje in tudi Francija je storila podobno. Torej vse to je sicer povsem legitimno in tega ne želim kritizirati. To tudi ne gre za krivdo Francije, Španije ali Portugalske. Gre za konkretne objektivne probleme, ki se lahko pojavijo. Torej, v kakšni ulogi lahko ti veleposlaniki pomagajo? Torej, če pride do takih težav, je treba poskrbeti za to, da se ponovno lahko zažene ta dela, ki so tako ključnega pomena za celoten proces. Najlepša hvala, sedaj pa Dietri Klun. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa obema koordinatorjema. Gospod Groš, vaš ne poznam, ampak gospoda Koksa pa zelo dobro poznam. Torej, eh, hvala lepa za to jasnost, eh, ki sta nam jo ponudila in hvala za vas napredek, ki je zabeležen. Torej, eh, sama se seveda zanimam za uh, moj konkreten koridor v mojem volivnem okrožju, ampak uh, bolj splošno vprašanje glede financiranja uh, tega projekta. Torej, ko je bil projekt prvotno zastavljen, EFSI-ja še ni bilo. Torej, vem, da uh, imamo sedaj veliko preveč projektov, torej trikrat več, kot je zmogljivost. Ampak zanima me, torej v kolikšni meri je to spremenilo vzdušje, kako bodo sedaj projekti financirani, ali se bo kaj spremenilo glede načrtovanja, glede dizajna, ali boste lahko po vaših eh, razpravah z Evropsko Eh, investicijsko banko eh, še vedno financirali vse projekte ali boste nekatere združili. Torej, res me zanima, kako vi o tem razmišljate in kako je EFSI spremenil financiranje individualnih projektov. Najlepša hvala, zdaj pa Dominik Rike. No, eh. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobar dan obema koordinatorja. Seveda zelo dobro jih poznamo v tej hiši. Torej, tu bi želel pozdraviti dejstvo, da že sam obstoj koordinatorjev za koridorje je zelo pomemben in to je bilo pomembno pri, pri razpravah s komisijo eh, glede eh, smernic, eh, glede investicij in tako dalje. Vidimo, da obstaja zelo dobro sodelovanje med koordinatorjema in pa odborom. Imam nekaj pripomb, torej najprej gre za opombo finančne eh, narave, torej vemo, da ti projekti zahtevajo precejšna finančna sredstva in eh, sam sem izvedel, izvedel manjšen izračun, ki vas bo morda zanimal, torej glede EFSI-ja. Torej komisija predlaga 50 milijard eh, za instrument za eh, povezovanje Evrope, torej od tega 30 milijard za transport, 10 za telekomunikacije in 10 za energetiko. Na to se je del za transport uh, spremenil v 23 milijard, ampak v končni fazi smo prišli do 13 milijard, kajti 10 milijard prihaja, prihaja iz kohezijskih skladov in to so sredstva, ki niso bila dodatna sredstva za transport. To smo enostavno prenesli iz drugega v prvo poglavje. Torej, ostaje 13 milijard za konkurenčnost, za promet znotraj instrumenta za povezovanje Evrope. Ampak sedaj predlog komisije je, da se 2 milijardi 7 od teh 13 milijard eh, da v Junkarjev sklad. To pomeni, da imamo 10,3 milijarde. In 10 milijard 3 eh, je identična vsota, kot je vsota, ki smo jo v predhodnih finančnih načrtih, večletnih finančnih načrtih Evropske unije namenili operativni agenciji komisije e, za promet. Torej najprej je bilo to 8 milijard, na to kasneje je bilo to 10,3 milijarde in to natančno ustreza tej vsoti. To pomeni, da je iz proračunskega vidika instrument za povezovanje Evrope v celoti izginil. Se pravi, sedaj smo natančno v tisti situaciji, v kateri smo bili pred desetimi leti. Matjo se bo tega še spomnil. Torej, jasno je, da instrument za povezovanje Evrope je popolnoma izginil iz proračuna. To je prvo. Drugo, le tega, kar je povedal Ismail, se pravi prihodnost eh, tega projekta, torej mehanizem Junkerjevega načrta je natančno mehanizem LGTT-a, torej tu gre za različna jamstva, različne vrste obveznic in drugih instrumentov, sedaj ne bom šel v finančne podrobnosti, ampak nekaj je zelo zanimivo. Torej, države članice so bile povsem proti temu, da bi se, eh, ta, da bi se uporabljale te projektne obveznice v instrumentu za povezovanje Evrope. Torej, takrat eh, smo predvideli 250 milijonov evrov za te projektne obveznice. Osem projektov je bilo izbranih, noben od teh eh, projektov ne ustreza hm, projektu infrastrukture na področju prometa. To pomeni, da za veliko projektov torej nimamo neke neposredne uporabnosti oziroma ti projekti za nas nimajo uporabnosti torej med projekti na področju prometa in Junkarjevim načrtom praktično ni nobenega prelivanja. To pomeni, da ta jamstva ne bodo v nobenem smislu koristila prometnim infrastrukturnim projektom. Torej, moje vprašanje je naslednje. Ali koordinatori lahko podajo tu neko v splošno oceno glede vseh teh projektov, torej v teh 615 projektov, koliko od teh projektov po vašem mnenju bodo eh, dovolj dobičkonosni, da bo do dejansko za nas zanimivi, ali to predstavlja 20 odstotkov, 50 odstotkov, 90 odstotkov ali manj. Hvala. Izaskum Bilbao. Hvala, sedaj pa Izaskum Bilbao. Sí, gracias, presidente. Hvala predsednik. Hvala tudi Petu Koksu in Mateju Grošu, ki sta mi rekla v prejšnjem sklicu, ko smo razpravljali o čezevropskih omrežjih in pripravljali predlog spremembe, s katerim smo želeli dati več pristojnosti koordinatorjev in glede na to, da bo Matej naslednji odgovorni za to, se gotovo tega lahko spomnite. Uh, E, žal pa tega nismo dosegli, da bi koordinatori dobili več pristojnosti in zato smo morali sprejeti te omejitve, s katerimi se soočate zdaj pri vašem delu, s čimer so povezane seveda tudi težave. Torej, ob tem lahko povemo naslednje. Ko smo razpravljali o čez evropskih omrežjih, smo govori, o projekte opredelili z dvema zelo jasnima dejavnikama. To morajo biti projekti, ki imajo visoko evropsko dodano vrednost in drugič, ki projekti, ki zadevajo čezmejna območja. Zakaj? Zato, ker eh, je to predstavljalo strošek enega odstotka eh, evropskega BDP-ja letno. To, da imamo na čezmejnih območjih toliko kamionov vsako leto. In zato je moje vprašanje v zvezi z analizo stroškov in koristi pri uresničevanju projektov naslednje. Ali boste sprijeli tudi analizo stroškov in koristi zaradi neizvajanja določenega projekta ali pa zaradi za izvajanje projekta, v katerega se je uložilo veliko denarja, vendar se stvari nikamor ne premaknejo. To bi bilo moje prvo vprašanje. Drugič, morali bi ohranjati koherentnost z vsemi odločitvami in pristojnostmi na evropski ravni. Komisija je pripravila razpis, države članice so pripravile dolg seznam projektov in mislim, da če se ne držimo kriterija evropske dodane vrednosti ter uh, kriterija čezmejnih območij, uh, se sprašujem, kakšno vplivno moč bi lahko sploh imeli takrat, ko bi izbirali med projekti, ki jih bodo države članice izvajale, torej izmed projektov, ki so jih pripravile in ki jih bodo lahko izvajale s finančnimi inštrumenti, ki jih bodo na voljo v prihodnjih letih. Ali ste vi sposobni reči, kaj ni prednostno in kaj je treba obravnavati na drug način? In še zadnji razmislek to, kar smo nedavno brali in sicer, da že imamo najhitrejši visokohitrostni eh, vlak na svetu, ki lahko doseže do 800 km na uro na japonskem eh, in da že govorimo o magnetski levita levitaciji in ko eh, na japonskem eh, med Osako in Kyotom za 500 km razmišljajo o eni uri potovanja, e, pa mi še vedno nismo sposobni razmišljati o vlakih visoke hitrosti, zato da bi razrešili čezmejni problem. Če ne bomo razmišljali o takih okoliščinah, ne bomo vodilni nikjer. Razmišljam namreč o tem, da je treba podati globalno analizo, 500 km na uro in že govorimo o e, magnetnem lebdenju in o zmogljivostih ter patentih, ki, so, ki obstajajo na svetovni ravni, ki so pa za nas še znanstvena fantastika. In zato menim, da pri nas primankuje odločnosti, primankuje vodilne sposobnosti med evropejci.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 uh, um, Seftureil, vendar pa uh, ni nič niti podobno temu, kar je že prisotno v raziskovalnem centru na Japonskem. In mogoče bo treba razmisliti o tem, da bi rajši odkupili pravice iz patenta, ki že obstaja nekje druge, kot pa vlagali v nove raziskave, ki nas ne bodo pripeljali nikamor. To je samo razmišljanje, ampak uh, takšnega vam ga predstavljam. Najlepša hvala, gospod Nilsen. Eh, Hvala za besedo. Eh, res potrebujemo vizijo, potrebujemo pa tudi orodja in moramo zagotoviti, da bo delo opravljeno. Tako da se res, ja, povsem strinjam s tem, ko pravimo, da se je treba osredotočiti na države članice, ki morajo sprijeti odločitve, stvari načrtovati in tako naprej. Torej, da odločitve izhajajo od tam. Vendar pa ste omenili regije in njihovo vlogo in zelo hitro ste to um, umaknili nekam v zatje. Sam prihajam iz Švedske kjer imamo kar precej takih načrtov in kjer je treba v njihovo izvedbo vključiti občine, celotno gospodarsko tkivo, povprašati po mnenju tudi naše državljane in tako naprej in zato eh, so regije pomembne. Regije lahko tudi vplivajo na državno raven in na eh, javno eh, oblast. In zato mislim, da ne smemo podcenjevati uloge regij v takih projektih. Upam, da to ni vaš primer. Uh, hvala, gospod Telička. Uh, I think, uh, of the points, uh, that... Najlepša hvala za besedo. Mislim, da ste izpostavili nekatere točke, ki so me najbolj zanimale. Imam pa samo dve vprašanji. Najprej en vidik, ki se mi je zdel zelo zanimiv. Evropski koordinatorji so sedaj pristojni za promet po koridori. In tu gre tudi za oceno dodane urednosti določene oblike prometa prevoza v primerjavi z drugo. Omenili ste okoljske vidike in ravno to sem imel pri tem v misli. Videti je veliko pozitivnega in gospod eh, Grošvi ste pristolni za zelo zanimiv koridor. Tudi na Češkem sem imel zelo zanimive razprave s češkim ministrom za promet, ki je dejal, da se zelo zanima tudi za promet poplovnih poteh. Tako da prosim nekoliko orišite, kako bodo tu zadeve potekale. Če vzamemo na primer vaš koridor, ki mene zelo zanima, me zanima, kako boste ocenjevali dodano vrednost. Sam vidim dodano vrednost pri plovnih poteh um, v primerjavi z avtocestami in uh, drugimi oblikami prevoza po goratih, prek goratih območij, na primer. Potem pa še druga pripomba. Vem, da bo za koordinatorje težko odgovoriti na to, ampak še vedno imamo v mislih izkušnje m, mm, z prejšnjimi dogovori o koridorjih, ko je bilo vse dogovorjeno mm, že v svetu, ko je zadeve potrdil parlament. M, mm, seveda tudi države članice so prek sveta podprle ta načrt, ampak pri implementaciji posameznih eh, projektov pa lahko ena država članica pravzaprav pri izvedbi za talce vzame druge sodelujoče države članice. Glede pravil, ki so na voljo, je dobro, da so in omogočajo izvajanje. Ko pa gre za nekatere države članice, ki niso dobro povezane v skupno omrežje, pa je čisto dovolj, da se pojavi ena država članica, ki nekoliko zavlačuje in s tem eh, omaje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 Mm, dejali ste, da bomo imeli veliko priložnosti za vprašanje, kar se mi zdi dobro. Sama sem imela že prej konkretno vprašanje, odkud bomo prejeli konkretna sredstva na mm, Glede tega pa je gospod Trike dejal, da v okviru instrumenta za povezave, povezovanje Evrope pravzaprav sredstev ni več na voljo. Tako da vas res prosim za konkreten odgovor na vprašanje, odkot bodo prišla sredstva in kam se bodo stekala. In še eno vprašanje, ki je zame osebno pomembno, morda pa tudi za koga drugega, ne vem. Ampak večkrat me je skrbilo to, kar je dejal predsednik komisije Juncker glede izbire projektov v okviru EFSI-ja. In bojim se, da bodo teh prišla tudi tu. Zanima me torej, kako se bodo izoblikovale prednostne naloge, prioritete pri oblikovanju devetih korektorjev. Ne moramo začeti z vsemi programi naenkrat. Kdo bo tisti, ki bo izbiral projekte? Kje bomo začeli? Zelo me skrbi namreč, da šest oseb. Uh, ki to izvaja, ni podvrženo mm, proračunskemu nadzoru strani parlamenta. Tu pa gre za osebe, ki bodo izbirale projekte v okviru EFSI-ja, kar pomeni, da bodo morda prizadevanja neusklajena in ne bo prišlo do prave povezljivosti. Zato se zastavlja tudi naslednje vprašanje, kako bo z samim upravljanjem koridorjev. Slišala sem tudi, da ima ena država članica namen zahtevati plačilo cestnine za državljane drugih držav Evropske unije, za lastne državljane pa takšnih cestnine bo zahtevala, kar res ni uravnoteženo. Temu lahko le pritrdim. Lahko mm, bi se dotaknil najprej mm, še dveh stvari. Ko sem se prvič sestal z gospodom Koksom, um, ko sem že večkrat rekel, si dejal, da je železniško omrežje v Evropi mm, sestavljanka, ki ima vrzeli ravno tam, kjer so meje. In to je treba pač upoštevati. Naprimer, koridor Erfurt-Nürnberg. V Nemčiji že več let gradimo ta koridor in eh, več evropskih sredstev smo prejeli, ko pa gre za predor Brenner-Basel, pa nimamo niti mm, gradbenega dovoljenja za povezavo. In to kaže na neusklojenosti in tu gre za večje projekte. Izpostavili pa ste tudi težave pri malih projektih na obmejnih območjih. Iz Berlina v Brejsel je bil odpravljen vlak zaradi tega, ker um, prineseta samo 100 milijonov evrov. S temi 100 milijoni pa bi si lahko prihranil marsikatero uro pri potovanju. In teh 100 milijonov evrov v Nemčiji pač ni na voljo, tudi zaradi pomankanja sofinanciranja. Po drugi strani pa Evropska unija za mm, pot od Študgarda eh, do Ulma sofinancira 12 mm, odstotno stopnjo 100 sofinanciranja, približno 400 milijonov evrov, kjer pa nam pripravlja prihrani samo nekih 20 minut eh, vožnje, kar je neusklajeno. Zanima me, kako bi lahko takšne neusklajenosti preprečili, ravno ko gre namreč za mali obmejni promet, za čezmejni promet je to zelo pomembno. V, največji delež potnikov um, se giblje tam v, prek povezav, ki imajo zelo majhne hitrosti do 50 km na uro kar pomeni, da bolj se usredotočamo na velike projekte, nekoliko pa zapostavljamo te pomembne majhne. Potem stroškovna analiza. 30 let izkušen v politiki imam in mislim, da lahko pozabimo na ta prizadevanja. Tisto, kar si politika ne želi, pač predstavi kot drago, tisto, kar si želi, pa poceni. In zato imamo na voljo nešteta primere. Pred 20 leti smo začeli s pobudi do Študgard 21. Dejali so, da če prodamo del infrastrukture, lahko pre, skoraj da brez stroškov um, preoblikujemo železniško postajo. In uh, po vseh teh letih smo ugotovili, da nas je to stalo um, kar 7 milijonov. Tudi univerzije so izvedle študijo in Ugotovile so, da bi imeli pozitivno stroškovno analizo, če bi imeli naprimer avtocestni križ na mesto železniške povezave. Tako da mislim, da tu ne gre za nikakršno znanost, ampak za politične prijeme. In včeraj sem prebral um, analizo glede novega predora pri Semeringu. Inštitut iz Minhna je upravil raziskavo in pri kriterijih so dejali, če bomo izgradili ta predor, in tudi če ga takoj potem zasujemo, bomo še vedno imeli mm, pozitiven učinek v višini 1,4 odstotka. Tudi sam pravim, da če bi Center za Evropo v Berlinu podarili, da bi še vedno dobili stroške oziroma prejeli koristi od tega. Ampak mislim, da tudi da je zelo dvomljivo, da lahko tudi z neprofitnim oziroma nedobičkonosnim projektom dobim 1,4 odstotka za nek projekt, ki si ga pač želim, da je to dvomljivo. Tu pa se izpostavlja še dodana vrednost na ravni Evrope. Tu gre za vrzeli v Evropski uniji. To je tisti del um, poti, ki nam manjka v Evropskem čezmejnem omrežju. Stopnja sofinanciranja v kohezijskih skladih je do 85 odstotkov. Finančno gledano pa tu ne gre za velike zneske, gre za povezave, ki so dolge na nekih predeljih 5 km, na drugih 8. Nemški minister pa na to pravi, da bo to storil samo, če bo imel na voljo evropska sredstva, čeprav mm, naložbe niso tako visoke. Tako da me zanima, koordinatorja, kakšne možnosti za napredek vidite to. Sedaj pa bi dal besedo še gospodu Omidiju strani komisije, preden dam besedo koordinatorjem za odgovore. Želi kdo spregovoriti strani komisije? Ne, nišče čudovito, kar pomeni, da imamo na voljo še nekoliko več časa. Kar nekaj vprašanj smo slišali. Pet koks, prosim. Najlepša hvala. Kar nekaj vprašanj smo slišali. Sam bom odgovoril na nekatera, glede na to, da jih je zelo veliko, se bomo morala s kolegom uskladiti. Veliko kolega je vprašalo po mm, skladu za strateške naložbe o EFSI-ju. Naj začnem torej s tem. Tako kot vi, tudi mi čakamo na vse podrobnosti, kako mm, se lotiti uredbe v navezavi na sklad. Predlagam pa, da bi za vsak koridor pregledali že obstoječe projekte, zato da bi ugotovili, kateri so najbolj skladni z uredbo EFSI. Tako bi lahko optimirali izkoristek teh dodatnih sredstev financiranja. Naš odziv danes, razen tega postopkovnega odziva je, da pač ne vemo. Čakamo, da bo delo zaključeno, da bodo na voljo podatki iz uredbe. Vsi pa želimo čim bolje uporabiti razpoložljiva sredstva iz EFSA, kjer so ta na voljo. In drugo. Na podlagi dialoga z Evropsko centralno banko še preden bo sprejeta uredba, je jasno, da je sklad EFSI najbolj primeren za tiste projekte, ki imajo m, mm, zmožnost m, um, povračila na naložbe v svoji življenjski dobi. Gre torej tudi za, so, ko pa gre za projekte, ki niso z finančnega vidika nujno donosni, imajo pa pomembno socialno korist, pa bi ti projekti bili bolj pomembni za kohezijske in strateške sklade. Evropska centralna banka je v razpravi s koordinatorji dejala, da bo poskušala vzpostaviti sistem za okrepitev projektnih obveznic torej, da bi omogočila boljša jamstva, kakor jih omogočajo tržni instrumenti, kar pomeni nekoliko več financiranja tudi za bolj tvegane projekte. Sicer to morda ne bo veliko, ampak na ta način bi lahko imeli obveznice, ki imajo veliko boljšo boniteto zaradi tega, ker. Um, smo jih prek um, tega projekta krepitve projektnih obveznitih um, opremili z nekoliko boljšim jamstvom in zato predstavljajo manjše tveganje. Glede projektnih obveznic in projektov, o katerih smo razpravljali v preteklosti, pa lahko povem samo moje izkušnje v preteklih letih, ko sem deloval, deloval kot koordinator in tudi drugače. Moram povedati, da v, v svojem delu še nisem naž, naletel na to vrstne projektne obveznice in kolikor vem, se nobena to vrstna obveznica ni nanašla na ni, nobenega izmed projektnih projektov, s katerimi sem se. Um, ukvarjal do danes. Glede zneska, gospod Rike je začel um, navajati številke in dejal, da gre za nekih 10 milijard. Lahko povem, da ima trenutni program za projekte um, predviden znesek 12 milijard evrov. In kot so kolegi prav dajali, je bil razpis na ta je bil odziv na ta razpis kar trikrat večji in pri drugih projektih kar šestkrat večji in ko gre za horizontalne projekte, pa kar desetkrat večji. Tako da gre tu za številne neosklajenosti, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Potem ste zastavili še eno vprašanje. Kdo bo odločal pri ocenjevanju? Naj si pogledamo teh 12 milijard evrov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, sedaj je potekala zunanja ocena, prek katere so mm, ocenjevali s točkami relevantno za evropsko politiko, stopnjo pripravljenosti projekta, zmožnostjo napredovanja projekta zaradi koristi in podobno. Vem sicer, da je ta ocena že dokaj v pozni fazi, ampak nisem seznanjen z rezultati. To bo na to posredovalo Evropski agenciji in Evropski komisiji v vednost um, in tudi kot podlaga za nadaljne delo. V neki fazi tega postopka bodo um, na to vključeni tudi koordinatori, zato da bodo podali svoje razmišljanje. Mi sedaj kot akterji v tem postopku še čakamo na poziv nismo mi tisti, ki bi lahko mm, pisali pravila in odločili. Smo pa mi tisti, ki stopamo v stik eh, z vladami, z regijami in eh, lokalnimi oblastmi in eh, delujemo v okviru pravil, ki ste nam jih predpisali vi. Glede pravila, kriterijev, glede osrednjih omrežij in celovitih omrežij, tu gre za pot vprašanje, ki ga ste ga zastavili. Ne povem, da mi nismo bili tisti, ki so zastavili te kriterije. Mi nismo oblikovalci politik, ki so oblikovali te sezname. Bi lahko prišlo do preoblikovanja iz enega v drugega? Mislim, da, ampak ne prek um, centralnega nareka, prek Bruslja, ampak um, prek sodelovanja z različnimi zadevnimi akterji. Naj se vrnem na vprašanja financiranja. Eno izmed Eh, vprašanj, ki ste ga izpostavili številni, je vprašanje 2,7 mm, milijard evrov, ki naj bi se jih eh, premestilo iz instrumenta za povezovanje Evrope v sklad EFSI. Naslednji razpis bi bil mm, predvidoma junija 2016, ker pa gre pri Junkerjevem načrtu za mm, program, ki se financira vnaprej, pa to pomeni, da bo naš drugi krok za razpis nekoliko manj obsežen, če ne bomo imeli na voljo toliko sredstev, kot jih je bilo na voljo prej. Neposreden učinek eh, bo, da naš nadaljni razpis um, ne bo tako obsežen zaradi premestitvi teh 2,7 milijard v um, sklad EFSI. Ne vemo pa, ali bomo s tem, ko smo skozi zadnja izbrata zaradi premestitve izgubili teh 2,7 milijard, da bomo morda preko sprednjih glavnih vrat pa prejeli nekatere koristi zaradi tega, ker se bo iz sklada EFSI tudi lahko podprlo projekte na našem področju. Tega še ne vemo. Tu bomo morali pač počakati, zaradi tega, ne ve, ker ne vemo, kakšni bodo prihodki, ki bodo išli iz um, projektnih obveznic, naprimer. Potem spregovorili ste tudi o življenjski dobi projektov, kako um, iz, izračunavate um, jamstva in podobno. To so občutljiva vprašanja, ki pa v številnih pomenih um, pogledih se bolj nanašajo na individualno upravljanje posameznih nacionalnih vlad. Številna izmed vprašanj, ki so relevantna za Nemčijo, so v veliki meri odvisna od eh, nemških eh, notranjih prioritet, ki jih določa nacionalna agencija. In ko gre naprimer za nemško situacijo, lahko podam pač obveščen odgovor, da pač še ne vemo. Vemo pač, da bo prišlo do nihanj, tako kot vedno. Naša vloga pa je, da se najbolje odzivamo na to vrstna nihanja, tako da bi čim bolje podparili projekte. Še glede ERTMS, preden predam besedo kolegu. Vprašanja, ki ste jih zastavili glede ERTMS in glede dela koordinatorja gospoda Vinka. Odziv, njegov odziv na upravljeno delo torej, je bil, da je poskušal ugotoviti glede razdalj v kilometrih. Um, kdaj bi prejeli boljše rezultate prek uvedbe e RTMS. Gledal, ukvarjal se je torej s krajšimi progami, ki bi lahko veliko bolj vplivale na povezljivost med čezmejnimi regijami. U Vpraševa, spraševali pa ste tudi, kako naj se z kolegom koordinatorjem pogovarjava oziroma sodelujeva z državami članicami. Sedem držav članic eh, in Norveška, ki je članica gospodarskega območja, so države, ki so potrdile program, na katerem delava. Ker je na voljo delovni program, so na voljo tudi posamezne naloge. Ni pa nikakršnih sporov glede oblikovanja samega načrta. Pogosto pa se pojavljajo občutljiva vprašanja glede financiranja v navezavi na e RTMS in to je še vedno eno izmed ključnih odprtih vprašanj. Ich noch auf zwei, drei Finanzierungsfragen einzugehen. Poskušal se bom dotakniti še morda enega ali dveh finančnih vprašanj, naprimer kako je z dolžino oziroma zapadlostjo obveznic. Mislim, da je to zelo pomemben vidik. Vemo, da 25 eh, let eh, predstavlja razumno območje, ko gre za investicije. In tudi omenjena študija se spušča, omenja ravno to ko gre za donos eh, naložbe, je treba pač upoštevati veliko daljši rok, kakor eh, to, kar ste omenjali. Potem drugič glede analize gospoda Rikeja, popolnoma prav imate. Ko gre za projekte EFSI, kdor pač danes dela v okviru instrumenta EFSI, se ne ocenuje prek eh, kriterijev TNT, tu imam v mislih tudi celinski promet in um, druge oblike prometa. Pri transportu um, imamo torej res prenos sredstev. Instrument za povezovanje Evrope je po mojem mnenju dodana vrednost za tako imenovani Junckerjev načrt. Ne moremo pa obravnavati ta načrt kot konkurenco. Mm, instrumentov za povezavanje Evrope ali pa kot na domestilo in mislim, da bomo skupaj lahko dosegli več. Vsaj takšno je moje mnenje glede CEPA. Glede projektnih obveznic, to je omenil gospod Rike in mislim, da kolega zelo dobro pozna to področje. Evropska investicijska banka je pripravila zelo zanimivo poročilo glede projektov, ki že potekajo. Mislim, da gre za sedem projektov, kjer se uporabljajo projektne obveznice. In ugotovila je, da tisti projekti, ki so res uporabili ta instrument, eh, da so imele instrument vzvoda, ki je bil kar 20-kraten kar pomeni, da so prilagojene projektne obveznice zelo zanimive, kar pomeni, da bo lahko tudi EFSI zelo zanimiv na nekaterih področjih. Ampak čisto enostavno, prek EFSI-ja ne bomo mogli povezati mm, železniških omrežij dveh držav članic ali pa vzpostaviti nove proge, to je jasno. Glede koridorjev. Mm, moj koridor povezuje devet držav članic in sodelovanje med temi državami članicami je dobro, ampak. Um, zadeve bodo postale bolj resne, ko se bodo začeli izvajati projekti. To ne velja samo za moj koridor, ampak tudi za druge koridorje. Povezava med dvema državama članica še vedno obstaja težava. Kot koordinator, tudi kot Pat Cox, sem samo koordinator, nisem diktator. Ne moram reči neki državi članici, da mora predložiti nek projekt naša naloga, najna naloga poteka v skladu s smernicami in takšne naloge v okviru smernic nimava. Sam sem mm, potoval po Nemčiji in po Češkem in eh, lahko se v razpravah spustimo v posamezne točke. Lahko izpostavljamo, da je pomembno, da ne zauzamemo samo nacionalnega pogleda, da je treba upoštevati tudi na vidik in koristi za skupnost. Sedaj imamo na voljo tudi instrumente, s katerimi lahko pokažemo, da se bodo naložbe v določene regije obrestovale. Mm, ne nujno kratkoročno, vsekakor pa srednjeročno. Kar se tiče metod in sodelovanja z državami članicami, moram reči, da imamo do sedaj dokaj pozitivne odzive. Ko gre za Nemčijo, naprimer, ki jo prečka šest koridorjev, se nam je zdelo zelo pomembno, da koridorje ne podpira samo nemška vlada, temveč tudi glavni partner, torej Deutsche Bahn. Tudi predstavnike mm, nemške železnice so se že drugi sestali z nami koordinatorji. Tudi v Frankfurtu smo podobno sodelovali. Torej, sodelovanje med koordinatorji pomeni tudi boljše sodelovanje med mm, državami in državami kar pa sledi, pa bo pač pokazalo, kakšno je res dano stanje. Glede okoljskih eh, vprašanj, ki ste jih eh, izpostavili kolegici, ki sedite druga poleg druge. No, vam bom zelo konkretno povedal, bil sem v Drezdnu, v Pragui in rekel sem, da ne želim videti tam samo ministrov eh, in državnih sekretarjev, temveč tudi predstavnike mm, nevladnih organizacij, ki so Eh, odgovorni za okolje. In zato je vprašanje to, ali je pri vas prisotna volja za sodelovanje, ali ste tu zato, da nam poveste, kaj ne deluje, ali ste tukaj zato, da nam pomagate povezati ekologijo in ekonomijo. In lahko vam rečem, da so na moje veliko presenečenje rekli, da in ne samo, da želijo to storiti v svoji državi, temveč da želijo mm, to delati tudi znotraj strukture, ki ima čezmejno naravo. Torej, to je delo, ki ga mi lahko opravimo in mislim, da moramo tudi mi nekoliko pritegniti pozornost eh, na to, da je treba podati odgovore na določena vprašanja. In pri tem je treba povedati, da je treba v določenih regijah pač izbrati. In Es ist klar, aber auch. Potem, glede vprašanja Vima. Jasno je, da moramo prek ceste zagotoviti 80 odstotkov prometa. Če ne bomo najli alternativ, bo to pomenilo nazadovanje eh, za posamezne regije. To bo tudi onemogočilo naložbe. Sicer eh, vemo že iz preteklih izkušenj, da ne smemo biti preveč dogmatični. Mislim, da bo gospodarstvo vedno se odločilo za najbolj um, gospodarsko učinkovit um, projekt. Mislim, da si tu ne smemo zatiskati oči, treba pa je razmisliti tudi o tem, kako lahko s tem izboljšamo življenje za državljane. To so seveda temeljni koncepti, ki pa jih ne bomo mogli izvesti tam, kjer si politika teh projektov ne želi. Glede akcijskega načrta v primeru Elbe lahko rečemo, da gre tu za zagotavljanje prometa med dvema mestoma in da tega prometa nikakor ne moramo zagotoviti prek cestne povezave ali prek železnice, ker gre za posebno obliko prometa. Tako da se je treba vprašati, ali lahko ta veja industrije ostane v tistem območju, če želi ohraniti delovna mesta in tako naprej, ali pa pač rečemo, da ta veja industrije nima več prihodnosti v naši državi in se potem vprašati, kaj se stori, kam se premesti to industrijo in kaj storiti z brezposobnimi. Tako da to je tisto pozitivno ali negativno glede odločitve, ali se želimo določene oblike prevoza ali ne. Treba se vprašati, kako je to povezano z razvojem regije, z vplivom na državljane. Vse to je treba upoštevati, ko gre za razpravo o mobilnostnih strategijah v neki regiji. In še zadnja točka, ki se želim dotakniti in mislim, da gre to tudi za Elbo in celinske probe poti, to sem že omenil, bi pa omenil sedaj še digitalizacijo. Gotovo bo digitalizacija za nas še naprej zelo pomembna pobuda. Še enkrat bi rad povdaril, da vzpostavljanje evropskih eh, omrežij ne pomeni nujno mm, izgradnje na novo opust. Pomeni tudi izboljšavo že obstoječega. Pomeni tudi, da je treba morda odpraviti nekatere povezave. Če investiramo v mm, neko regijo za to, da bi skrajšali prevoz za dve uri, na to pa mora ta vlak, ki vozi po tej trasi ob mejnem prehodu tako ali tako čakati sedem ur, kar odpravi tisto korist eh, dveh ur, nam to pokaže, kako pomembno je odpraviti upravna bremena, preden se lotimo nadaljnih korakov. To kaže, da ni nujno vedno graditi nove strukture, temveč izboljšati delovanje obstoječe. Poznam številne primere v naši regiji, kjer smo lahko zagotovili prevoz dvakratnega obsega potnikov, zaradi tega, ker smo izboljšali uporabo infrastrukture in mislim, da je to ena izmed glavnih točk. In glede sodelovanja, mislim, da tu ne gre samo za um, vse evropsko prometno omrežje. V preteklosti smo to ugotovili že večkrat. Jasno je, da je železniški promet v Evropi še vedno, še vedno sestavljen kaj iz 28 uh, nacionalnih železniških uh, omrežji. In eh, sedaj smo pri četrtem železniškem svežnju, lahko pa si predstavljam, da bomo imeli petega in šestega. Pa ne želim biti prevelik pesimist. Treba se pač na vseh ravneh zavedati, da če ne bomo um, izvajali ustrezenega pritiska, bomo zamudili tale vlak. Če nam bo na drugih področjih uspelo zagotoviti interoperabilnost, interoperabilnost v Evropi. Vi ste naprimer citirali ja, Japonsko, imeli smo pred nekaj meseci srečanje v Bruslju in na Japonskem je povprečna zamuda za m, mm, posamezen za vlake približno ni cela 20 sekunde in mislim, da se mi res tem ne moremo primerjati. Smo, kjer smo, želimo pa to smer in želimo izboljšati to področje. Hvala. Še enkrat najlepša hvala obema koordinatorjema za poročilo. Seveda se veselimo tudi nadaljnih poročanj um, vseh nadaljnih koordinatorjev, torej vseh enajst. Še enkrat uh, najlepša hvala, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Okay. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnung. Sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Prosim, da svoje razprave nadaljujete zunaj. Also, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Prehajamo torej na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnenj z gospodom Frankom Brenarjem, ki je izvršni direktor Eurocontrola. kontrola in sicer bo spregovoril o varnosti preletov prek konfliktnih območjih, um, ki so pod um, vojaškim nadzorom. Tu imamo v mislih naprimer eh, MH17, eh, ki je bil sestrenjen nad Ukrajino. Obrazložil bo, kako je z varnostnimi postopki. Spregovoril bo tudi o nadaljem delu um, organizacije in v tem smislu opisal tudi, kakšna bo prihodnja vloga Eurocontrola v enotnem evropskem m, mm, letalskem območju. Gospod Brenner, za 15 minut vam predajam besedo. You, for... Hvala lepa, gospod Kramer, za te prijazne uvozne besede. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Res mi je veliko veselje, da imam priložnost, da vam podam nekaj dodatnih informacij o tem, kaj se je zgodilo, odkar sem na zadnje tu spregovoril o naših prizadevanjih za večjo varnost um, pri preletih konfliktnih območij, pa tudi nad um, mednarodnimi vodami. Torej, um, Naša organizacija Eurocontrol ima 41 eh, članic od Portugalske do Estonije, Armenije in tako dalje. Je, naj povem tudi, da je Ukrajina med našimi članicami. Eurocontrol ni agencija Evropske unije. Torej ni agencija Evropske unije, temveč eh, imamo sporazum na visoki ravni od leta 2013 med eh, Eurokontrolom in Evropsko unijo in zelo tesno sodelujemo z Evropsko komisijo in z drugimi evropskimi agencijami, zlasti EASO in pa tudi um, Agencijo za varnost, s katero imamo sporazum o skupnem delovanju. Koordiniramo naše delo, tako s civilno kot z, vojaško, z vojaškim letalstvom, zlasti pri upravljanju zračnega prostora. Prav tako imamo tudi tako imenovanega upravljalca omrežji, ki je odgovoren za to, da se upravlja zračni prostor prostor in sicer tu je zmogljivost do 30 tisoč letov dnevno, ampak k temu se bo vrnil malce kasneje. Torej, tu vidimo um, letalske poti, torej uh, temnejša, ko je barva bolj. Večja je gostota pri preletih eh, in po dogodkih v Krimu in eh, v vzhodni Ukrajini je prišlo do precejšnjih eh, sprememb in tu lahko primerjate obe prosojnici. In razlika je v tem, da po dogodkih v Krimu in v vzhodni Ukrajini je prišlo do. Um, spremembe teh poti in sedaj te poti potekajo preko Bolgarije, Romunije in Turčije. Medtem ko nad Moldavijo in Ukrajino pa se je obseg prometa zelo zmanjšal. Torej, to ima tudi gospodarske posledice za ti dve državi, torej, oziroma za vse te države, torej pozitivne in negativne, kaj ti zračni promet pomeni. Uh, dohodek, eh, iz katerih se na to plačuje upravljanje zračnega prostora. Torej tu vidimo primerjavo med letoma 2013 in 2014. Veliko manj očitno situacijo smo lahko opazili po odprtju Kosova, torej po 15 letih zaprtja zračnega prometa zaradi balkanskih vojn. Torej tudi takrat je prišlo do prilagoditev teh um, zračnih poti. Torej, to je vloga upravljalca omrežja, torej, ki to omrežje upravlja tako v kriznih časih kot v mirnih časih. In v kriznih časih eh, je treba nekatere eh, lete prilagoditi tako, da ne sledijo več najkrajšim in najbolj učinkovitim potem, temveč tistim, ki so možne najpomembnejše tu je tudi odgovor um, celotne zračne industrije na to, kar se je zgodilo z letalom MH17 in Ukrajina je bila tista, ki je odprla svoj zračni prostor, na to pa je prišlo do te nezgode. Torej, sam nisem tu zato, da bi uh, kogarkoli krivil, temveč zato, da se skupaj vprašamo, kaj bi lahko izboljšali. Torej, države ponavadi pripravijo tako imenovane notices to airmen oziroma notam. Tu se opravičujem, da govorim o osnovnih zadevah, ampak se mi zdi pomembno. In ta notam zapiše, torej, kaj je odprto, kateri del zračnega prostora je odprt, katere zračne poti so možne in to je vsem uporabnikom zračnega prostora dostopno 24 ur na dan. Torej, to je tudi vključeno v bazo podatkov EAD, ampak podatki, ki so razpoložljivi, so samo tisti, ki jih eh, dajo države oziroma zadevni organi. Na to pa eh, se lahko eh, oblikujejo seveda smernice, glede na to, kateri deli zračnega prostora so odprti in kateri niso. In lahko se Na to države članice in njihovi letalski prevozniki se na to odločijo, ali bodo določene dele zračnega prostora preleteli ali ne. Na to imajo tudi uh, same letalske družbe odgovornost in možnost, da se odločijo. Lahko se odločijo, da nekaterih zračnih prostorov ne preletavajo, če tudi so ti odprti. Se pravi, zrač, um, letalski prevozniki se odločajo glede na čas preleta, glede na porabo goriva, glede na stroške, glede na vreme, na zmogljivosti na čas prihoda in zlasti glede na varnost. Torej, glavno vprašanje tu je, kako država oziroma letalska družba sprejme odločitev, kako oceni grožnjo v določenem zračnem prostoru. In tu bom spregovoril o tem, kaj se je zgodilo od eh, MH17. Torej, po tem incidentu je bila vzpostavljena delovna skupina, ki je to vprašanje proučila, ki je proučevala, kaj države in letalske družbe lahko storijo glede poletov preko kriznih območij oziroma konfliktnih območij. Vsaka država članica mora pripraviti oceno tveganja in sicer za vsa tveganja, ki obstajajo na njenem območju in na koncu odločiti, ali je varno ali ne, da se določene dele zračnega prostora preletava. Ampak države članice zaenkrat še ne delijo teh eh, ocen in to je tudi uloga skupine ICAO. In če bi države članice delile te informacije, potem bi druge države članice imele več kot samo to objavo notam, temveč tudi ozadje. Torej, to je tisti osnovni dokument, na podlagi katerega je notam na to izdan. Torej, IKEA delovna skupina je ugotovila, da bi bilo dobro, če bi države članice delile informacije, ki so vključene v oceno eh, tveganja, in to je bilo odločeno v Montrealu v februarja letos na srečanju na visoki ravni na to temo. In odločeno je bilo, da je to prava pot, izdana, izdano je bilo tudi formalno priporočilo in sicer, da države članice delijo eh, svoje ocene tveganja. Vendar pa države niso obvezane tega storiti in to je šipka točka. Po drugi strani pa deljenje teh informacij vseeno predstavlja določen pritisk in ta odločitev predstavlja določen pritisk na države. Ampak tu ne gre samo na uporabnike zračnega eh, prometa, temveč tudi za druge države. In na podlagi teh podatkov, če bi jih države eh, delile, potem bi lahko druge države ugotovile, ali bi na podlagi istih podatkov prišle do istih zaključkov ali ne. Torej, zato je bilo izdano priporočilo, da bi države članice te informacije delile, tudi zato, da bi lahko primerjale, do kakšnih zaključkov pridejo na podlagi primerljivih um, podatkov. Torej, v zadnjem času je prišlo do precejšnje zaskrbljenosti glede varnosti letališča v Tel Avivu zaradi um, raket uh, uh Hamasa, ki so pristale v bližini letališča Ben Gurion. In Združene države so nemudoma prekinile vse lete v Tel Avivu. Eh, Tel Aviv. Izrael je na to pripravil lastno oceno tveganja in na podlagi te ocene tveganja, ki jih je Izrael, ki jo je Izrael delil z drugimi državami, so države članice na to spremenile to odločitev. Torej, eh, Eurocontrol si prizadeva za to, da bi eh, te ocene lahko države med seboj delile, pa tudi delile z upravljalcem baze podatkov in to v realnem času, zato da bi bile te informacije koristne za uporabnike zračnega prostora. Torej Eurocontrol uh, ima 41 eh, članic eh, in sicer um, vodi tudi operativen portal, um, kjer imamo vse te podatke in tudi uh, zagotavljamo, da zaprtih poti nišče ne uporablja. Prav tako smo na svojem portalu tudi določeno področje namenile samo notemom, ki prihajajo iz držav, eh, kjer so eh, preleti prepovedani oziroma državah, o državah, ki lastnim letalskim družbam priporočajo, da določenih eh, ozemelj ne preletavajo. Torej na ta način lahko te ocene in podatke delimo in tu so vključene tudi ocene tveganja držav, ki te ocene delijo. Torej, to, kar vidite na prosojnici, je situacija, ki je vse čas prilagojena, torej ta portal je vse čas um, uh, dejaven, vse čas redno žureran in dostopen vsem uporabnikom zračnega prostora. Na ta način uh, smo tudi neka uh, centralna točka za posredovanje teh eh, podatkov v Evropi. IKEO, IKAO eh, je eh, želel vzpostaviti na svetovni ravni tak portal, torej, ki bi sledil tej isti logiki konference v Montrealu. Ampak tudi tu se soočamo z isto težavo, se pravi, da smo odvisni od um, informacij, ki jih posredujejo države članice, mi oziroma države. Mi sodelujemo z IKAOM na uh, tem področju, primerjamo informacije, ampak uh, to je zopet uh, prostovoljna dejavnost držav in mi v Evropski uniji imamo tu določeno prednost, kajti imamo več možnosti, da naredimo ta korak naprej, medtem ko ICAO to poskuša doseči na svetovni ravni. Torej, velik uspeh bi bil, če bi lahko dosegli, da bi države morale deliti svoje ocene tveganja. Torej, tu vključujemo tudi informacije, ki jih države posredujejo, ne samo v zvezi z lastnimi eh, območji, z lastnimi teritoriji, temveč tudi eh, v zvezi z drugimi državami. Včasih imamo situacije, kjer določena država ne želi posredovati informacij oziroma kjer imamo, naprimer, različne entitete, ki trdijo, da predstavljajo državo in na to ena od teh entitet posreduje informacije, druga pa ne. Na to pa imamo še primere, kjer imamo eh, dve entiteti, ki si obe prizadevata za legitimnost in ki obe posredujeta informacije. Torej, eh, tu gre tudi za eh, situacije, kjer je treba ugotavljati, kdo sploh je država in to je še zlasti prisotno na kriznih področji. Kar pa se tiče držav, ki posredujejo informacije v zvezi z eh, teritoriji drugih držav članic, torej to je zanimivo, kajti eh, te informacije morajo prihajati iz, države, iz določene države, torej iz entitete, ki je država, ampak ni jim pa treba navajati verov. Torej v tem primeru država poda informacije o drugi državi, lahko pa se zgodi, da tista druga država ima povsem drugačen pogled, ampak na ta način lahko na to drugo državo eh, soočimo s tem in najdemo način, kako ugotoviti, kakšna je dejanska situacija, kajti notem ni dovolj, treba imeti tudi eh, informacije o zadju, informacije o tem, kaj se dejansko dogaja v državi. V Europolu menimo, da je prišel čas, eh, ko morajo potniki uživati to gotovost, da so vse informacije dosegljive, kajti po našem mnenju to prostovoljno posredovanje informacij eh, ni model za prihodnost. Torej, tako evropski potniki kot tudi potniki, ko obiskujejo Evropsko unijo, morajo imeti dostop do enakih informacij. In zato mi kot Eurocontrol vas, evropske poslance, spodbujamo, eh, da zagotovite, da bodo te informacije posredovane, zato da jih bomo lahko posredovali po mreži na panevropski ravni v vseh 41 eh, članicah eh, Eurokontrola. In na ta način bo uh, eh, Eurokontrol lahko ta um, kontaktna točka tudi za ICAO. Prosili bi Evropski parlament, da spodbudi države članice k temu, da bodo delile svoje ocene tveganja. Mislim, da mi kot Evropa lahko v tem smislu vodimo in tudi pomagamo ICAO, zato da bo to uspešno. Dobro, sedaj bom prešel na vprašanje informacij, nadzorovanja, odprtega morja. Torej v zadnjem času veste, da je prišlo do precejšnje intensifikacije eh, teh operacij na odprtem morju. Rusija to moram omeniti, ni ena izmed 41 članic Eurokontrola in moram povedati tudi to, da potem, kaj se je zgodilo v Krimu, Ukrajina, ki je članica Eurokontrola, je bila pač v tem smislu um, žrtev in zato smo tudi mi zamrznili vse kontakte z Rusijo, kar pomeni, da nimamo nobene ga pametnega načina sodelovanja z Rusijo. Torej na zahtevo eh, evropskih držav in pa držav članic Eurokontrola smo organizirali marca sestanek z vsemi eh, članicami Eurokontrola. Eh, in povabili smo Rusijo za to, da bi razpravljali o tem, kako lahko izboljšamo varnost na odprtem morju. To je bila um, tehnična delavnica, ki je, kjer je bila udeležba zelo uh, visoka in tudi Rusija se je udeležila. In pripravili smo tudi smernice za uh, eh, IKO uh, dokument uh, o izboljšanjih. Vemo, da. Uh, je sedanji dokument že precej zastarev iz leta 1960 in takrat je bilo veliko manj eh, prometa na odprtem morju in komercialnih izmenjav. Torej, zato je sedaj vprašanje nadzora veliko pomembnejše. Vprašanje, ki je ključno, je, kako lahko zagotovimo varnost v sedanjem komercialnem okolju. Torej, delavnica je bila organizirana na osnovi eh, cele eh, vrste eh, priporočil za ICAO in zato smo z ICAO aprila v Parizu tudi organizirali drugo delavnico in želeli smo priti do jasnih zaključkov in zaključili smo naslednje. Varnost lahko v veliki meri izboljšamo, če se delijo načrti preletov. kajti na ta način lahko vključimo podatke o vojaških preletih eh, v eh, informacije, ki jih imamo v zvezi z civilnimi eh, leti. In zato je takšen načrt, ki je ažureran, Eh, zelo dober instrument eh, in Rusija je to tudi podprla in strinjala se je tudi, da bo predložila načrte za vse svoje nadzorne prelete in vojaške prelete. In sedaj delamo na tem, da bomo eh, zagotovili, da bomo te načrte prejeli in tudi, da bomo zagotovili, da bodo ti načrti preletov dejansko tudi uresničili, zato da in da bomo to informacije ustrezno eh, posredovali, kajti eh, takšen načrt eh, preleta vključuje čas, model letala in vse potrebne informacije. Torej upam, da bo to sedaj izboljšalo nadzor v primerjavi s tem, kako smo to lahko delali v preteklosti. To mislim, da je dober eh, začetek in eh, to, da se je Rusija strinjala s tem, da bo v prihodnosti delila eh, te podatke, je dobro. Na ta način bomo imeli tudi ustrezne relevantne instrumente za ažuriranje obstoječih določb IK in na ta način lahko precej izboljšamo varnost. Incidenti in eh, nesreče se ne smejo zgodili, zgoditi in mi delamo vse, kar je možno, da se to prepreči, ampak eh, do nesreče vedno prihaja in uh, Neodgovorno bi bilo, če ne bi naredili vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili varnost potnikov v prihodnosti. In iz tega vidika eh, je eh, vojaško civilno sodelovanje zelo pomembno za obe temi, ki sem jih omenil, torej naj si gre za prelete konfliktnih območij oziroma eh, nadzornih letov na odprtem morju. Torej, mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo pomagali Evropski uniji, Evropskemu parlamentu za zagotavljanje varnih preletov. Najlepša hvala, gospod Brenner. Sedaj pa imamo eno težavo. Nimamo namreč več veliko časa, tako da me zanima, kdo bi rad zastavil res konkretna vprašanja. Jackie Foster in Peter eh, Van Dalen. Kezine Meissner in Pierre. Dobro, ostanemo pri tem. Vsak ima na voljo namreč največ pet minut. Upam, da bomo lahko dobili tudi vaš govor. Izvrstno, hvala vam. Tako da bomo imeli več časa, da se spustimo na to podrobnosti. Sedaj pa Jackie Foster. Najlepša hvala, gospod Brenner, da ste prišli v ta odbor in da ste se odzvali tako hitro. Dobro je slišati, da ste skupaj z IKO-om že tako začeli delati na tem, da bi izboljšali sodelovanje. Dobro je, da ste podali tudi mm, natančen potek dela Eurokontrola in nacionalnih eh, organov in mm, pomirili ste nas, da zadeve potek obravnavate zelo resno in upam, da ne bo prišlo do ponovitve mm, takšne nesreče v evropskem letalskem prostoru ali pa kjerkoli drugi po svetu. Tako da najlepša hvala.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 iz Brennerjevih ust veliko hvale za IKO-ove pobude, za izmenjavo podatkov med državami, internetne strani in tako naprej. Zdi se, kot da z eh, tega vidika imamo kar visoka pričakovanja. Ampak ni prvič, da o teh stvarih govorimo z vami, gospod Brenner. Sam sem žal še vedno zelo skeptičen glede vsega tega in to iz dveh razlogov. Najprej, Predstavljajte si, da 17 dni pred uh, nesrečo MH17 bi imeli takšno bazo podatkov, ali bi bil položaj potem drugačen, ali bi imeli podatke o položaju nad, uh, pač v letalskem prostoru nad Ukrajino, vendar pa um, kaj bi to pomenilo za to konkretno letalo? Uh, osebno torej nisem tako optimističen kot gospod Brenner v zvezi s to bazo podatkov. Zdi se mi nekoliko površinsko to gledanje. Ampak, če bi takrat obstajala ta baza podatkov, sem prepričan, da nesreče s tem ne bi preprečili. Drugič. Govorilo se je o zemljevidih. Eh, na začetku vašega prispevka, na katerih pa krima sploh ni bilo. Ali je to napaka mm, v zemljevidu ali je to zato, ker naj bi to bilo nevarno območje. Pa še zadnje vprašanje. Katere, katera tvegana območja vidite izven Evrope, poleg seveda sirskega prostora? Imamo tudi Afriko s številnimi kriznimi območji, Libijo naprimer um, kjer je izginilo na tisoče um, raket uh, in zanima me, kako lahko uh, ta tveganja ugotovite. Um, Hvala. Gospa Klun. Hvala. Mislim, da ste v, dobro urisali glavne napredke v preteklih mesecih. Ko pa ste govorili, se mi je najbolj vtisnilo spomin to, da so sedaj na voljo cene tveganja in mm, da bodo države članice sodelovanje. Tako da me zanima, ali obstaja nek standard, neki kriteriji, ki jih upoštevate, kdo jih določa in um, ali imate nek odbor za preiskovanje, ki um, ugotavlja skladnost s kriteriji. Glede ocene tveganja se mi je zdelo dobro, da ste osvetlili situacijo v Tel Avivu in dobro bi slišati prispevek tej situaciji. Govorili ste tudi o izmenjavi let, načrtov za lete. Tudi tu mislim, da je očitno prišlo do napredka. napredka. Me pa zanima, ali so bili takšni načrti nedavno že bili mm, posredovani, kako daleč smo prišli tu. Ja. Hvala, sedaj pa Gezine Meissner. Najlepša hvala, gospod Brenar, tudi z moje strani. Mm. Gospod uh, Brenar, dejali ste, da se lahko letalska družba od, odloči, ali bo letela čez neko območje, čez katero sicer eh, naj ne bi. Ali je res letalska družba, ki o tem odloča, ali ni morda to pilot? Potem, tako kot Dirdek Klun bi se rada dotaknila ocene tvegan. Tudi meni se zastavlja vprašanje, ali obstajajo določeni standardi. Pa še pogled v prihodnost, um, kako vanejši bomo z enotnim evropskim nebom. In še sam imam tudi neko vprašanje. Mislim, da bo vse lepo in prav, če se to uveljavi, ampak tudi. Nemška zvezdna vlada je bila že vnaprej obveščena, da je nevarno preleteti to območje in te informacije ni posredovala ne Lufthansa, ne kateri drugi letalški družbi. Tako da kako naj postopamo v teh primerih? Ali lahko to dopuščamo? Mar ne bi bila to obveznost? Ali ni obveznost, da takšne novice sporočamo? Ali pa je pač tako, da ne glede na to, kakšne so novice, da jih lahko zadržite zase? Tako, Sedaj pa vam dajem možnost, da se odzovete. Äh, äh, äh, Najlepša hvala. Hvala za vsa zastavljena vprašanja. Začel bi s tem, ali bo podatkovna baza pomagala in ali bi se lahko s tem izognili katastrofi, kot je bila ta v navezavi na MH17. Spodbuda državam članicam, da izmenjujejo informacije, je že velik korak naprej, pa tudi glede mm, ocen tveganj. V preteklosti namreč nihče ni zahteval držav članic, da izmenjujejo te informacije. Šlo je samo za poročilo. Spoštevali pa ste, ali ne bi bilo bolje, če v Evropi in tudi širše ne bi imeli samo priporočil, temveč tudi neke vrste obveznosti za izmenjavo informacij. To je v okviru IK težko doseči. Lahko pa vodimo po globalno bolj poglobljene razprave o tem, če si to želimo. Dobre rezultate bi lahko začeli prek um, razprav in prek uh, spodbujanja k prostovoljnim prispevkom, tako da bi najprej ugotovili, ali volja oziroma pripravljenost izmenjavati informacij sploh uh, obstaja, tako da ne bi zahtevali nekaj, česar nihče pravzaprav ne želi početi. Zaenkrat je še preudarjeno uranjeno odgovoriti na takšna vprašanja. Treba bo počakati, kako se bodo države članice odzvale na to zelo močno pobudo in zahtevo IKA. Lahko počakamo šest mesecev, zato da bomo videli, kako se bomo do države članice odzvale. Moramo jim dati priložnost, da države članice tudi na notranji ravni vzpostavijo informacijski sistem, ki omogoča takšno izmenjavo, ukolikor takšen sistem ni bil na voljo v preteklosti. Toliko o tem. Slišali smo tudi razprave med državami članicami. Ena država članica je naprimer dejala, da je njen zračni prostor varen, druga država članica pa je dejala, da je zračni prostor te druge države članice nevaren in odsvetovala prelete. Uh, Če je neka drža, država članica, ki je torej dejala, da je njen prostor varen, se je na to pritožila in je dejala, zakaj ima ta druga država članica tako negativno priporočilo, da gre tu pač za soverenost države članice. Ti dve države članice ste se na to sestali in primerjali informacije ter se dogovorili glede skupnega besedila, ki je šlo nekako v to smer, da ni najbolj varno leteti tam. Tako da smo tu spremenili tudi odnos med državami članicami in upam, da bo tako tudi v prihodnje s posameznimi priporočili. Tako da upam, da bom imel tudi v prihodnost priložnost eh, vam poročati na podlagi ocen, ali kaj takšnega še potrebujemo ali ne. Glede smernic IKA obstajajo smernice glede priprave ocene tveganja. Če opravite iz oceno tveganja, obstajajo postopki, ki jih morajo spoštovati države članice, ker drugače ocene tveganja niso primerljive. V, prihod, v preteklosti pa je bila težava pač ta, da se teh poročil ni moglo primerjati, ker se niso izmenjevala in je bilo težko oceniti same ocene tveganja. Glede same priprave ocen pa so na voljo jasne smernice strani IKA in države članice pozivamo, da se strinjajo s tem, da upoštevajo te smernice. Glede Rusije smo v preteklosti, v preteklih tednih videli v skladu z navodili in prošnjami ustrezno posredovanje načrtov, torej načrtov poletov. Tudi ruske oblasti so se v teh tednih kar nekaj naučile glede priprave takšnih načrtov. Če pa ne bi bilo nikakršne pripravljenosti, da bi posredovali načrte letov, bi bil seveda naš odziv drugačen, ampak pripravljenost na ruski strani je bila dobra. In uh, smo imeli v pogled v načrte letov različnih organizacij. Če si pogledamo zračne prostore v naši bližini, ugotovimo, da jih je kar nekaj, ki jih je zaprtih, ki zelo otežujejo prelete. Sirija in Libija sta zrad, zaprta zračna prostora. Tako da v primerjavi z obdobjem pred desetimi leti so se, se je zračni promet močno zmanjšal v preteklih letih. Potniški promet pa je še vedno povečan, tako da je ta koridor, ta uski koridor v Turčijo prek Bulgarije in Romunije močno obremenjen. In um, smo v zelo težavni situaciji, ker ne moremo obrati um, druge poti v primeru, da bi na tem koridorju prišlo do težav. Potem glede vprašanja, da registrirana letala ne, smedo, ne smejo leteti izven eh, nacionalnega mm, letalskega območja, potem to pomeni, da mora mm, letalski prevoznostnik to seveda upoštevati. In če se mm, letalski prevoznik odloči, da bo spoštoval um, zahteve um, oziroma prepoved letenja v neki državi članici, potem mora to um, pilot uh, upoštevati. Če pa polet. Če pa pilot prejme prej med poletom obvestilo, da prihaja do težav na določenem eh, zračnem območju, se seveda lahko v trenutku odloči, da bo ubral drugačno pot, seveda pa ne more mm, izpodkopati mm, navodil eh, države članice oziroma letalske družbe. Glede izmenjave podatkov, tudi ko ne gre za kritična območja, pa naj povem, da smo v okviru pobude za enotno evropsko območje imeli tudi spostavitve instrumenta upravljavca omrežja, zato da bi se odzvali na zahteve v tem sektorju. In lahko vam povem, da je ta instrument dober, ki ga lahko z operativnega vidika v prihodnosti še veliko bolje razvijemo. To je zelo pomemben instrument. Pred 30 leti nam ni bil na voljo. Sedaj pa, glede na obseg prometa in glede na varnost v situacijo, mislim, da ni alternativne rešitve. Upravljavca omrežja mm, in upravljavca infrastruktura, moramo z veliko bolje uplesti v, v sodelovanje glede na trenutno varnostno situacijo in obremenitev. Na moje vprašanje kot predsedujočega pa niste um, odgovorili glede tega, da je Nemčija bila obveščena, pa ni posredovala informacij. Jaz sem slišati še vaše mnenje, ne samo upoštevati poročanje medijev kolikor sam razumem zadevo, koncept preteklosti, da neka država obvešča o zadevah samo nad lastne letalske prevoznike. Nimamo več nacionalnih prostorov, smo Evropska unija in moramo širiti informacije. Ne moram pa komentirati, ali Nemčija pač ni posredovala nekaterih informacij, ki jih je imela tudi nam. To bi bile špekulacije. Je pa jasno, da je treba spodbujati izmenjavo informacij tudi o tretjih državah na teh portalih. Ni pa treba izdati vira informacij. Bi pa morali biti na voljo informacije o tem, da določena država razpolaga z določenimi informacijami, ki lahko na to uporabijo tudi druge države in njihovi letalski privozniki. Imamo nekaj dobrih primerov, ko so države članice podale takšna sporočila, da menijo, da je pač nevarno leteti prek nekaterih območij, pri tem pa niso želele podati vira informacij. In na tej podlagi že lahko stopamo v razpravo z državami članicami in eh, na podlagi takšnih razprav smo lahko izboljšali splošno varnostno situacijo. Hvala. Najlepša hvala, še enkrat najlepša hvala za te pripombe in za odgovore na vsa vprašanja. Sedaj pa prehajamo na mm, zaslišanje za zaprtimi vrati. Gre namreč za sporočila predsednika o trialogih. Okay.